Good morning, ladies and gentlemen. Thank you. Dobro jutro, dame in gospodje. Najlepša hvala, da ste danes tukaj. Vem, da to ni lahko v Bruslju, ampak sejna soba je polna in pripravljeni smo na glasovanje. Dve glasovanji imamo danes in začeli bomo z našim poročilom o glasovanju okrepitvi socialne gospodarske eh, kohezije v Evropski uniji in sicer gre za sedmo poročilo Evropske komisije. Gospod Čiro, želite kaj dodati, preden bomo začeli z glasovanjem? Ne, potem vas eh, ne rabim spomniti na eh, celotno poročilo in pomen tega poročila in bomo kar začeli z glasovanjem. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? zdržanje sprejeto. Parada sprejme dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 3 in 4. Ta sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 4. Ne, ne se upravičujem, pravi predsedojoča. 5 z ustnim predlogom spremembe, ta je brezpredmeten. Najlepša hvala. Torej, predlog spremembe šest. Pet eh, je brezpredmeten, imamo pa ustni predlog spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Potem bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. In sedaj predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog ena za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog dva za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog tri za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa MPLA, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni. Želite preveriti? Dobro. Izvolite. Bomo preverili elektronsko. MPLA.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 Dobro, pa začnimo še enkrat. Glasujemo. Ja, zdaj vse v redu. Dobro. Konec glasovanja. Sprejeto. Vi ste za. Dobro. 30 za in 7 proti. Sedaj pa kompromisni predlog 4. Za, proti, zdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani. Sprejeto. Smo pri empl j. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 9 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 14 eh, za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 15 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 16 za, proti vzdržani sprejeto. Prehajamo v kompromisnemu predlogu 17 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118. Ustni predlog spremembe. Mu kdo nasprotuje? Ne. Torej bomo glasovali za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 100. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 24 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 25 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 181 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 26 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 333 za, proti, vzdržani, sprejeto. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 333. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Ample 25. Za proti, zdržani, sprejeto, kompromisni predlog 29, za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 201, za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. 201 elektronsko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Hvala lepa. Sedaj pa kult 2. Ja, ne. Samo O zadnjem stavku bomo glasovali. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Zavrnjena. Sedaj pa kult šest. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Zavrnjena. Predlog spremembe 30 za, proti, zdržanje, sprejeto. Kompromisni predlog 31 za, proti, vzdržanje, Sprejeto. 221. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je to zavrnjeno. Kompromisni predlog 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 34. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 34 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 35 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 36 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 37 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 280. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. Ko želite preveriti, dobro bomo preverili predlog spremembe 280. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja. Yeah sprejeta. Mislim, da je rezultat jasen. Sprejeto z tesno večino. Kompromisni predlog 38. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 39. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 40. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto sprejeto. Kompromisni predlog 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 308 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani. Zavrnjeno. 309. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 310. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 311. Za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Pravi spremembe 312, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 44, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 314, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 45, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 332 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Ja, izvolite. Lahko preverimo, če želite. 332 elektronsko glasovanje glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 49 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 50 za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 354. Za proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 355 za proti vzdržani. Zavrnjeno. In sedaj prehajamo k končnemu glasovanju. Elektronsko glasovanje je to glasujemo. Konec glasovanja. In poročilo je sprejeto. Iskrene čestitke, gospod Žulu. In hvala lepa vam vsem. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjim glasovanjem. Gre za poročilo na lastno pobudo o izvajanju kohezijske politike in tematskega cilja spodbujanja trajnostnega prevoza in o odpravi oskih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah. Naš poročevalec je gospod Novakov. Želite kaj povedati? Ne, najlepša hvala, potem bomo kar takoj glasovali. In začeli bomo s predlogom spremembe. Ena. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Dva. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tri. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Štiri. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Pet. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran A za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran C za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog ena za proti vzdržani. Sprejeto. Tranje za proti vzdržani. Sprejeto. Ne, žal mi je. Ponovili bomo. Tranje. Ne g, ampak j. Kdo je za proti vzdržani? Zavrnjeno se opravičujem. Kompromisni predlog dve. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran E. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Kom predlog spremembe 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Se mi zdi. Želite preveriti, bomo preverili predlog spremembe 27, elektronsko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Sedaj pa kompromis šest. Kompromis šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 želite preveriti 41, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Se 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro bomo preverili. 72 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 10. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 90, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 93, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 102, kdo je za, proti, vzdržani. Vas lahko prosim, da glasujete, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 108. Za, proti, vzdržani, zavrnjena. 113. Za, proti, vzdržani, bomo preverili. 113. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromisni predlog 14 za, proti, zdržani, sprejeto. Tran 10 za, proti, tran 10. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je rezultat enak kot pri prejšnjem glasovanju sprejeto. Želite preveriti? Bomo preverili tran 10 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 120. Za. Proti vzdržani, zavrnjeno. 122, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti, bomo preverili 122, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Oh. Zavrnem. Dobro. 123. Je zavrnjen. In brezpredmeten. 124. Za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 130 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Želite preverjati 130 elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem, hvala stran 2, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tran 3, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tran 4, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tran 12, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 14, za, proti, vzdržani, zavrnjeno zdržani spreto. In sedaj prehajamo k končnemu glasovanju, to bo elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. In poročilo je sprejeto. Iskrena čestitka, gospod Novakov. Hvala lepa.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

Bien. Nous reprenons. Dobro, bomo nadaljevali z delom. Prosim, spoštovani kolegi, da nehate klepetati. Sedaj nadaljujemo z predlogom eh, za spremembo finančnega svežnja in za prilagoditev splošnega cilja. Ta del se nanaša zlasti na eh, spremembo člena v zvezi s podporo strukturnim programom in eh, tu gre eh, zlasti eh, za eh, priključitev euroobmočju tistim državam, ki bi to želele in to je povezano potem tudi z členi za pripravo in prilagoditev za pristop k območju evro in eh, tu gre za spremembo svežnja na 222,8 milijonov evrov in to je povezano z eh, tehnično pomočjo. In eh, ta pomoč je v obsegu 300 milijonov evrov. Najprej dajem besedo poročevalki, gospe Tomašič, in na to poročevalce Mosenci izvolite. Hvala lepa, gospodine predsedavajući. Od... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Od eh, leta 2017 je 16 držav članic eh, napovedalo, da nameravajo uporabljati ta instrument. Eh, in proračun je znašal 20,5 milijona evra, ampak zahtevanih je bilo več kot 80 milijonov evrov. Evropska komisija je za leto 2080 predlagala proračun, ki bi znašal 30,5 milijona evrov. Ampak 20 držav članic je podalo 444 zahtev in zahtevale so več kot 150 milijonov evrov. Podporo v okviru tega programa zagotavlja Evropska komisija na zahtevo držav članic. Lahko pa eh, gre za podporo na različnih področjih. Številne države članice, tudi Republika Hrvatska, so zahtevale eh, podporo v okviru tega programa. In podpora eh, je eh, zajemala vsa politična področja, ki jih Eh, obsega ta program. Tukaj gre za javne finance, za javno upravo, za trg delovne sile, za izobraževanje, za zdravstvo, za socialno varstvo in pa za finančne storitve ter eh, za eh, dostop do finančne pomoči. Mislim, da bi ta instrument za izvajanje reform lahko bil pomembno sredstvo za pomoč državam članicam, ki ne kažejo dobre rezultate za uporabo sredstev iz strukturnih skladov na uh, socialno vzdržen način bi lahko uh, te države bolje uporabljale ta sredstva in uh, zmanjšale uh, socialne razlike v državi. Tukaj gre tudi za uporabo načela partnerstva in pa za vključitev uh, socialnih partnerjev in pa civilne družbe v sprejemanje odločitev o tem, uh, katere strukturne reforme bodo izvedene. Eh, to eh, lahko primerjamo z postopkom v evropskem eh, semestru. Ta postopek bi se moral uporabljati v vseh državah članicah. Povečanje finančne uvojnice za podporo strukturnim reformam pa mora eh, potekati brez ogrožanja drugih enako pomembnih področji. Države članice že imajo tudi lasne pobude za izvajanje eh, strukturnih reform. Zaradi tega predlagam, da se ta eh, program osredotoči na izvajanje priporočil za specifične države. Tukaj gre za strukturne reforme, Eh, ki so namenjene vzpostavitvi boljših delovnih mest, eh, konkurenci eh, različnih storitev, potem izboljšanju javne uprave, potem je tukaj tudi zagotavljanje dobrih storitev in pa varstvo okolja. Te reforme bi morale biti prelagojene posameznim državam članicam in usklajene bi morale biti tudi za nacionalnimi programi izvajanja reform. Potrebujejo pa tudi eh, demokratsko podporo eh, in izogniti se je potrebno uporabi eh, enakega pristopa za vse države članice. Države članice lahko same financirajo reforme v spodbuda. Eh, Evropske komisije iz tega programa pa ne bi smela pomeniti, da se države članice upirajo zgolj na finančna sredstva Evropske unije. Zaključila bom v angliščini. Kot pročevalka za to uredbo. Je moj namen, da najdemo pravo ravnovesje med proračunom, eh, kohezijsko strukturo in strukturnimi reformami. Strukturne reforme lahko pomagajo državam članicam, da spostavijo dobro podlago za boljšo absorpcijo evropskih sredstev in da pritegnejo naložbe v prihodnosti. Treba je porabiti denar na način, da lahko ustvari dodano vrednost in da spodbuja rast. Zavedati se moramo, da živimo v težkih časih, bliža se nam namreč Brexit, veliko držav članic se sooča z brezposobnostjo in s pomankanjem znanja. Zato je zelo pomembno, da te države članice posodobijo svoje znanje, da so bolj konkurenčne v primerjavi z drugimi državami članicami ne bomo samo se postavili na določeno stran, ampak da upoštevamo celoten kontekst in vse zunanje okoliščine. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tomašič. Naj eh, še enkrat ponovim, da odbora Ekon in pa budžet um, prispevata skladno s členu 54. Eh, Sedaj pa dajem besedo kolegici Maletič za ELS. Thank you very much. Najlepša hvala. Kot gospa Tomaš bi tudi sama rada povdarila, da je eh, program za podporo strukturnim reform zelo pomemben. Namen je, da spodbudimo konvergenco, zmanjšamo razlike, povečamo administrativno zmogljivost, da ustvarimo dobro pozitivno okolje za podjetja, za naložbe, za okrepimo zmogljivost ustanov in inštitucij in da pripravimo dejavnosti, zavarovati in da spodbudimo smotrno upravljanje z evropskimi sredstvami, kar je tudi namen kohezijskih sredstev. Če želimo vzpostaviti in izvajati dobre gospodarske politike, se ne moramo zanašati samo na naložbe, ampak potrebujemo tudi odgovorne fiskalne politike in strukturne reforme. To je tudi glavno sporočilo v okviru procesa Evropskega semestra. Sedaj pa se zastavlja vprašanje, kako povezati vse te potrebe s kohezijsko politiko in kako povezati kohezijsko politiko in strukturne reforme in program za izvajanje strukturnih reform. Ne želimo namreč nadomestiti kohezijske politike s takšnimi programi, ampak potrebujemo sinergije Vse to je treba povezati na ustrezen način in skupaj ukrepati in delovati, da lahko podpremo vse naše cilje znotraj kohezijske politike. Ne moremo namreč imeti uspešne kohezijske politike, če bomo imeli naložbe, ki so financirane s kohezijskimi sredstvi, ne bodo imeli dovolj dobre podpore in ne bodo podprte strukturnimi reformami. Samo tako lahko uspešno spodbudimo rast, dolgoročno gledano, da bo rast ne samo trajnostna, ampak tudi ustrezna za Evropsko unijo sedaj napovedujejo gospodarsko rast med eh, enim in dvema odstotkoma, kar ni dovolj za ustvarjanje delovnih mest, zato da mladi ostanejo v Evropski uniji in da pritegnemo talentirane mlade. Zato moramo storiti dosti več. Povečanje sredstev za program za podporo strukturnih reform je eden naših odgovorov na izzive Evropske unije. Istočasno pa moramo pomisliti na povezavo med evropskim semestrom in kohezijsko politiko in s tem povezanimi problemi v zvezi s časovnico. Če si pogledate, te napovedi za gospodarsko rast za eno leto, ki so narejene za eno leto, potem imamo priporočila za državljance za eno leto, potem imamo strukturne eh, programe za tri leta, imamo pa tudi partnerske sporazume in operacijske programe, ki jih načrtujemo za sedem let. Znotraj kohezijske politike razpravljamo o tehnični podpori ki je namenjena tudi strukturnim reformam, ustanovnim organizacijskim reformam znotraj držav članic, načrtujemo naše programe za sedem let. To smo storili leta 2014 za obdobje sedmih let do leta 2023. Istočasno, tukaj znotraj evropskega semestra, pa imamo možnost, da priporočila prilagodimo vsako leto in tudi raziskave glede gospodarske rasti, da načrtujemo nacionalne programe za tri leta. Znotraj kosijske politike in naših operacijskih programov potrebujemo več prožnosti. Državam članicam moramo dati proste roke glede tega, da se odločijo, kako izvajo operacijske programe in tudi tehnično pomoč. Zato, da lahko tesneje povežemo naš trud strukturnih programov znotraj kohezijskih eh, sredstv kohezijske politike. Tako kot je dala kolegica Tomašič, smo opazili, da v obdobju 2017-2018 je 24 držav članic podalo več kot 400 različnih idej za podporo strukturnim reformam. Proračun je dosti, bi bil zato dosti večji, kot ga imamo sedaj in tudi porast sredstev za 80 milijonov ni dovolj. Države potrebuje dosti več. ne bo dovolj. Zato je treba preučiti, kako na boljši način povezati vse možnosti znotraj kohezijske politike. Med njime tudi tehnična pomoč, da vidimo, kako lahko vse te inštrumente uporabimo skupaj in povezano. Premisliti moramo tudi, kako usmeriti reforme glede na potrebe znotraj kohezijske politike in da dosežemo bolje rezultate, da bodo tudi sredstva tehnične pomoči s tem v zvezi uporabljena. Preučiti je treba tudi, kako dobiti politično voljo za doseganje rezultatov in za izvajanje strukturnih reform. To nam ne bo uspelo, če se bomo dogovorili samo na ravni nacionalnih vlad, ampak moramo pritegniti tudi lokalne, regionalne vlade, eh, tudi celotno družbo, mlade, podjetnike, civilno družbo in tako dalje. Potrebujemo socialni konsens znotraj držav članic, če resnično želimo doseči dobre rezultate z našimi strukturnimi reformami. Drugače bomo samo uh, um, za to namenjali sredstva in denar, rezultatov pa ne bo. Potem eh, se bomo zopet vprašali, potrebujemo program za podporo strukturnim reformam, je ta program dovolj in kaj lahko še storimo v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, čisto na kratko. mislim, da se ne smemo preveč poglabiti v predlog eh, komisije. Program za podporo strukturnim reformam mora podpreti države članice s tehničnim znanjem, strokovnim znanjem, zato da reformne, strukturne reforme čim bolj približamo naše kohezijske politiki. Program je nasplošno zelo uspešen, Imamo razpoložljiva sredstva za, te, za tehnično pomoč, potrebujemo tudi dodatna sredstva, potreba je tudi podpreti in financirati prožnost eh, v istem okviru, z istimi pogoji kot v prejšnjem programu, da ga približamo kohezijski politiki, da pritegnemo tudi naše sogovornike, socialne partnerje vendar pa tehnična pomoč eh, je področje, ki ni v naši pristojnosti. Vendar pa imam nekaj vprašanj. Iz prožnostne rezerve moramo to financirati iz proračuna in zato ni nobenega dvoma glede tega, da moramo iz kohezijskih sredstev eh, dati sredstva za to, s tem se ne strinjamo in zato imamo sredstva in če nam bo komisija to podprla, lahko podpremo tudi predlog komisije. Hvala lepa. Kolega za skupino Alde, gospod Jakovič. Vključiti podržavajoči narod. Tudi jaz se bom na kratko vključil v to razpravo. Seveda bi rad podprl to priporočilo, ki ga je pripravila gospa Tomašič. Poleg tega pa se strinjam z gospod Maletič in pa z gospod Krel. Ne bom še enkrat ponavljal vseh teh argumentov, rad pa bi še enkrat izpostavil podrobnost, ki je zanimiva zame. In eh, ta podrobnost je nekoliko povezana s kohezijsko politiko. Gre za uvedbo evra oziroma za vzdržnost uvedbe evra v tistih držav članicah, kjer evro še ni bil uveden. Mislim, da je razmišljanje komisije v tem pogledu pozitivno. In mislim, da je to potrebno poudariti, kajti vzdržnost eh, gospodarstv, eh, ki eh, naj bi prevzela evro, zagotavo ni tako velika kot vzdržnost tistih gospodarstv, ki že nekaj časa imajo evro. In to je potrebno v tem poročilu poudariti kajti mislim, da se bodo pojavali tudi velika tveganja v tistih državah, ki danes evra nimajo. Če tudi sem jaz zagovornik eh, načela, da evro uvedemo v vseh državah članicah Evropske unije. Zavedam pa se, da bo to najbrž eh, vodilo tudi v določene težave. Tako da je ta predlog komisije zelo konstruktiven.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 Predlog se nam zdi dober, vendar pa je tukaj pomembno predvsem izvajanje. Glede na podatke, ki smo jih tukaj slišali, četrtina zahtevkov resnično dobi sredstva. Zanima me, po kakšnih merilih boste izbrali programe in države članice, da ne bomo izkrivljali konkurence. Kot veste, so razlike med državami res velike. Nekatere države članice imajo več zmogljivosti glede izvanja reform same, glede tehnične pomoči. tehnične pomoč ne sme biti ponujene glede na zahteve držav članic, ampak glede na določene kriterije, kot so vprašanje enakosti med spoloma. In ravno tako mislim, da bi k temu lahko dodali tudi ukrepe glede boja proti podnebnim spremembam. Tehnična pomoč ne sme ostati znotraj zidov ministrstv, ampak eh, mora ta pomoč doseči tudi regije. Države članice se namreč pripravlja na prevzem evra. Lahko vam povem, mm, da je tehnična pomoč zelo pomembna. V Litvi smo to videli, ko smo prevzeli evro pred nekaj leti. Pomembno je, da ta pomoč doseže regije, da se pripravi državljane, da se lahko soočimo s težavami in jih tudi rešujemo. Po drugi strani pa moramo upoštevati tudi kohezijska vprašanja. Nekatere države članice, ko se pripravljajo na prevzem evra, eh, ni so v dobrem stanju, potem morajo same določiti prioritete. Zanima me, kaj meni komisija, bo ta program lahko izvan v država šence, ali bodo države šence morale tudi prispevati v svežen sredstvo? Hvala lepa. Mi smo od samega začetka proti eh, temu predlogu, eh, proti tej tendenci komisije in to smo povedali tudi komisarju Dombrovskemu. Gre namreč za to, da komisija posega v eh, sklade regionalne politike eh, za eh, financiranje nepredvidenih ukrepov močno obžalujemo tudi eh, eh, ta eh, način, kako komisija uporablja sklade kohezijske politike v druge namene. In nam se to ne zdijo dobre metode, zlasti pa menimo, da to vključuje tudi skrite cilje, ki niso izpostavljeni, ampak ki so za nas povsem jasni. Z drugimi besedami, danes je treba zagotoviti to, da bodo javne politike uh, bolj um, dobičkonosne. Ampak eh, mi smo proti temu načinu podpiramo tiste vidike, ki eh, krepijo eh, upravne zmogljivosti, v mislih imam zlasti usposabljanje kadrov. In glede tega imam tudi vprašanje, zelo natančno vprašanje za Evropsko komisijo, ki se nanaša na eh, regijo Majot. Veste, da je to zelo oddaljena regija kot taka definirana od leta 2014. To je mlada regija, ki danes potrebuje podporo Evropske komisije. Zanima me, če v okviru te reforme lahko regija Majot eh, na zahtevo Francije dobi tudi pomoč strani komisije za EFD. Dajem besedo gospodu Damato. Gospe Damato, pardon. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot se spomnite, je preteklo leto eh, gibanje pet eh, zvest nasprotovalo na plenarnem zasedanju, pa tudi v odboru temu programu eh, podpore strukturnim reformam vrnimo se v čas krize novembra 2015. Eh, takrat je bilo zapisano, da naj bi eh, bilo dobro gospodarstvo in dober institucionalni okvir, da naj bi to bila predpogoja za ustvarjanje novih delovnih mest in za izboljšanje življenskega standarda, pa tudi za spodbujanje vzdržne rasti v vseh državah članicah. Eh, potem bi jaz dodala še izboljšanje kakovosti življenja. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Poleg tega pa se strinjamo tudi z tem, da je eh, slaba absorpcija strukturnih skladov povezana z slabo eh, kapaciteto javne uprave v državah članicah. Za izvedbo strukturnih reform je eh, potrebno izvesti tudi reforme na trgu eh, delovne sile, pa tudi eh, reforme socialnega varstva, reforme izobraževalnega sektorja in tako naprej. Poleg tega je potrebno poenostaviti tudi javne razpise in se boriti proti pranju denarja. potrebno eh, si je zastaviti tudi vprašanje eh, o tem, eh, zakaj naj bi ta program črpal sredstva iz strukturnih skladov. 300 milijonov evrov bi bilo potrebnih, 180 za tehnično pomoč, preostalo pa iz marže v večletnem finančnem okviru. Po mojem mnenju je zelo zanimivo, Eh, tudi analizirati eh, politično usmeritev, eh, ki jo to kaže. Preteklo leto je bil vzpostavljen pilotni projekt, ki naj ga letos ne bi ponovili, ampak sedaj imamo pred seboj dober svežen o poglobitvi monetarne unije. In eh, vsaj dve področji v tem predlogu sta v pristojnosti odbora regije. Tukaj gre za to, da bi eh, sredstva za kohezijsko politiko namenili izvajanju strukturnim reform. Tukaj gre za 21 milijard evrov. Mislim, da se ne motim, če pravim, da je. Yeah bil eh, program v tem odboru lansko leto eh, podprt z veliko večino. GUE, Zeleni in pa EFDD so nasprotovali temu programu. Torej, tukaj gre zgolj za ušibitev kohezijske politike, tako kar zadeva finančna sredstva, pa tudi načela. Torej, imam vprašanje za komisijo. Ali eh, je bila izvedena presoja vpliva za že uporabljena sredstva? kakšne rezultate eh, so obrodile eh, vaše eh, presoje vpliva v zvezi s sredstvi, ki so jih za to uporabile države članice. Hvala lepa, Roza Damato. Dajem besedo komisiji. Bomo potem imeli še en krok vprašanj. Gospod Vincenzo Bakao ima besedo. Če je prisoten, seveda. Izvolite. Hvala lepa gospod predsedujoči. Odgovoril bom na vaše vprašanje. Najprej imamo vprašanje v zvezi s predlaganim povišanjem eh, socialnih sredstev v okviru programa SRSP. Dožnost komisije je, da preden predlaga prožnostni inštrument, preučujemo vse možnosti prerasporeditve sredstev znotraj proračuna. Da bi k temu dodali še 1B in 2 k socialnim sredstvom. Naši kolegi iz Generalnega direktorata za proračun so nam tako lahko povedali pred predlogom, čež da ni eh, nobene možnosti za prerasporeditev sredstev, da nimamo več eh, nobenih eh, rezerv v postavki 1b, kjer so kohezijska sredstva in da je postavka 2 čisto drugačna in in da imamo tukaj rezerve predvsem namenjene za plačila kmetom. Torej, narava izdatkov je tukaj čisto drugačna kot v primeru podpore za države članice pri strukturnih reformah. Tukaj smo torej preučili možnost prerasporeditev sredstev. Če bi torej morali sredstva preseliti iz eh, drugih razdelkov proračuna, bi morali revidirati večletni finančni okvir. Zaradi tega smo preučili, ko smo opravili vprašanje prerazporeditve, da bi preučili tudi možnost eh, uradne obveze zakonodajalcev parlamenta in sveta, da ne uporabijo kohezijskih sredstev za programe, kot je program za podporo strukturnim reformam. Zato smo torej posegli po možnosti uporabe inštrumentov znotraj večletnih finančnega okvira in med njimi je tudi prožnostni inštrument spravnega vidika želimo preučiti možnost eh, tega, da bi izpolnjevali vse pogoje 11. člena uredbe znotraj seveda dopustnih meja. Tukaj smo ugotovili, naj vam preberem, da smo jasno ugotovili izdatke in to je naša ocena po povečanih potrebah znotraj programa SRSP, torej programa za podporo strukturnim reformam v državah članicah. Mi menimo, da je ta pogoj izpolnjen. Zato smo okrepili naš namen, da bi uporabili prožnostni inštrument pri financiranju. Zato potrebujemo tudi obvezo so zakonodajalcev, da se izognemo ponovni uporabi kohezijskih sredstev za tehnično pomoč. Praša, eh, zastavili ste mi vprašanje tudi glede držav. Tukaj predlog ne spreminja ničesar v primerjavi z prvotnim predlogom s tem ne spreminjamo kriterijev in meril za izbiro držav članic. Ti ostajajo enaki kot v prvotnem programu. Povezani so z nujnostjo zahteve držav članic. So tudi v skladu z izzivi, s katerimi se soočajo države članice, upoštevamo tudi zmogljivost ustanov glede uporabe evropskih sredstev. Lahko vam zagotovim, da se tukaj ne bo nič spremenilo. Torej s tem ne spreminjamo tega načela. Glede prednosti za dodelitev tehnične pomoči, kar ste ravno tako omenili. Tehnična pomoč mora biti bolj ciljno usmerjena glede na tehnične pomoči pobude znotraj politiko te enakost med spoloma, podnebne spremembe in mora doseči tudi regije. To drži. Sam program je program po načelu od spodaj na vzgor. Prednostna pomoč je določena glede na vzgor zahteve držav članic, ki jih podajo komisiji. Potem pa izberemo zahtevek v skladu z merili in kriteriji, ki sem jih že omenil. Upoštevamo tudi zrelost in možen vpliv programov in strukturnih reform. Ne moremo izključiti seveda vprašanja boja proti podnebnim spremembam. To je v središču okoljskih pobud. Glede enakosti med spoloma, tudi tega ne izključujemo, vendar pa imamo za to druge inštrumente v komisiji in tudi v programih Evropske unije za financiranje takšnih pobud z boljšimi inštrumenti, kot je tale Ta program dopolnjuje druge programe, ne želimo podvajati in želimo zagotoviti, da so sredstva Evropske unije in tudi evropskih davkoplačevalcev smotrno porabljena. In še pomoč vsega sofinanciranjem držav članic. Tukaj je odgovor jasen, ta program ne zahteva nobenega sofinanciranja držav članic v ta svežen, kot tak se ta predlog ravno tako ne spreminja. Potem pa ste zastavili tudi vprašanja v zvezi z evropskim semestrom. To je eden od možnih sprožilcev za podajo zahtevka držav članic komisiji in sprožilec za dodelitev podpore je zahtevek držav članic v skladu z njihovimi prednostnimi nalogami, ki morajo biti v skladu z prednostnimi nalogami Evropske unije. In tudi zaradi tega, ker želimo omogočiti državam članicam, da dobijo pomoč pri izvajanju evropskih pobud glede gospodarskega upravljanja v skladu s priporočili za države članice. To je tudi način, da države članice lahko dosežejo trdno uprav, gospodarsko upravljanje na področjih, kar je nujno potrebno za okrepitev administrativne zmogljivosti. S tem tudi zagotovimo boljše pogoje za absorpcijo evropskih sredstev. Tega ne smemo podcenjevati. In tudi, ko gre za evropski semester, ki dela v korist kohezijski politiki. In potem še vprašanje v zvezi z oceno učinka ukrepov, ki jih je komisija že eh, sprejela do sedaj. Kot ste omenili, je ta program zelo mlad. Sprejeli smo ga v sredini meseca maja lansko leto. V skladu z določbami v uredbi moramo izvesti umestno oceno, ki bo potekala junija 2019, torej do junija 2019. To pa ne pomeni, da predtem ne bi izvedli nobene ocene. Prezgoda je še, da bi izvedli zato najeli zunanjega partnerja, zato smo oceno opravili sami in lahko vam povem, da primeri, ki jih imamo, ki smo jih omenili tudi tukaj že v prejšnji razpravi, kažejo eh, dobre rezultate. Dosegli smo evropsko dodano vrednost preko teh programov. ta program je zelo prijazen do organov in držav članic, ni velikega administrativnega bremena, ne zahteva sofinanciranja, obstaja tudi možnost, da znotraj te podpore sprožimo tudi uporabo strukturnih sredstev, obstaja vzvod za to. Uh, obstaja tudi možnost za izmenjavo najboljših praks med državami članicami. Tudi to je nujno potrebno za vzpostavljanje zaupanja med državami članicami. Obstajajo tudi pobude, ki so čezmejne narave ki gredo onkraj meja držav član, še posebej v balskih državah, kjer imamo programe, ki se izvajajo v vseh balskih državah. Tam imamo projekte, ki so zelo pomembni ne samo za eno, ampak za več držav članic. Imamo tudi možnost, da pri tem sodelujejo regije. Zastavili ste vprašanje glede regije Majot. Ta primer eh, je zelo poseben in mislim, da obstajajo inštrumenti, ki bi bili bolj primerni za to regijo, kot so strukturni skladi in inštrumenti za najbolj oddaljene regije. Imamo pa možnost, da regije sodelujejo pri tem programu in da dobivajo podporo, zato obstajajo možnosti. Do tega, je, do tega je že prišlo, že pred programom SRSP, naprimer v Grčiji, še posebej na področju varstva okolja, kjer imamo projekte, ki potekajo na regionalni ravni, kjer so dobili tehnično pomoč. Ta tehnična pomoč je potem postala vrsta podpore znotraj programa SRSP. Vendar pa. Zaradi vprašanja upravne učinkovitosti je za komisijo dosti eh, lažje, da ima enega sogovornika v državi članici za ta program namesto da jih ima več iz regij. Zato se morajo same države članice odločiti, če je regija ena od prioritetnih področji v tej državi članici in seveda smo pripravljeni na pomoč. Če imate še kakšno vprašanje, vam bom z veseljem odgovoril. Hvala. Ja, eh, zelo izčrpno ste odgovorili na vsa vprašanja in zahvaljujem se vam za eh, natančne in eh, zelo dobro obrazložene odgovore. Dajem besedo še poročevalki, če se želi odzvati. Um, Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki so prispevali k tej razpravi. Glavni namen je, da ne porabljamo sredstev samo zato jih porabljamo, ampak da ustvarimo dodano vrednost in da spodujmo rast na vse možne načine, ki smo jih tukaj omenili. Mislim, da se vsi trudimo za isto stvar in da lahko odlično sodelujemo tudi v okviru tega poročila. Hvala. Želel bi povedati še to, da bo gospa Tomašič eh, svoj eh, osnutek eh, poročila pripravila v mesecu aprilu. To poročilo bo upoštevalo tudi te pripombe. Na to bomo glasovali junija meseca. Spremembe za financiranje programa se namreč eh, navezujejo na leto 2018 in 2019, kar pomeni, da bo to stopilo v veljavo čim prej. Sedaj pa nadaljujemo z deseto točko našega dnevnega reda v zvezi z Evropskim mehanizmom na področju civilne zaščite. To je povezano z evropsko strategijo za hitro odzivanje na izredne razmere eh, znotraj in zunaj Evropske unije. Eh, to se eh, odvija prek delitve verov vseh držav. In aprila 2017 je komisija sprejela ukrepe eh, za odziv na eh, eh, izredne razmere, ki so prizadele Evropsko unijo v zadnjih letih. Pravna osnova za to je člen 196 pogodbe o delovanju Evropske unije, ki spodbuja sodelovanje med državami članicami s ciljem izboljšanja učinkovitosti sistemov za preprečevanje naravnih nesreče namen je, da eh, se nameni 630 milijonov eh, evrov eh, in komisija je pripravila vsega, popravljeno eh, različico eh, svojega prvega predloga. V četrti točki je namreč prišlo do napake, prav tako je eh, pozdravljena tudi, popravljena tudi točka B in C. Te spremembe so zgolj tehnične narave in ne posegajo v vsebino tega predloga. Kljub temu pa tudi iz tehničnih razlogov ne moremo prilagoditi obstoječih amadmajev na novo besedilo in zato prosimo poslance, da vaše amadmaje uložite za predhodno različico tega besedila. Sekretarjat pa bo na to prilagodil vaše amadmaje eh, na novo različico. Do 4. aprila ob 12. lahko uložite amadmaje. Sedaj pa odpiram razpravo in to kar takoj z poročevalci v senci. Gospod Buda bo seveda začel in na to bomo nadaljevali z poročevalci v senci. Gospod Buda, izvolite. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot ste že povedali, tukaj govorimo o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite in da ta postane del strategije Evropske unije, da se lahko na hiter način odzovemo na izredne razmere znotraj Evropske unije ali pa zunaj nje. S tem moramo omogočiti koordinirano pomoč in podporo s tem, da si sodelujoče države članice porazdelijo tudi vire. Namen tega mehanizma je, da poenostavimo birokracijo, da zmanjšamo odzivni čas v primeru izrednih razmer, da omogočimo pomoč in da omogočimo kolektivno pomoč tudi pri preprečevanju eh, tega, da pride do naravnih nesreč. Videli smo gozne požare, orkane, masivno prihajanje priseljencev. Imeli smo tudi primer krize zaradi pomankanja zdravil v Romuniji. Dogajajo se vsako vrst stvari in eh, naravne katastrofe se ne zaostavijo na nacionalnih mejah. To pa zahteva zahteva koordinacijo med državami članicami in tudi sodelovanje s tretjimi državami. Zelo pomembno je, da ukrepi na evropski ravni potekajo koordinirano. Komisija eh, želi konsolidirati ukrepe in tudi zmogljivosti za doseganje teh ciljev. želi tudi prilagoditi druge politike, da bi na čim boljši način preprečili katastrofe. Op. Treba je sprožiti tudi risk EU, ko države članice ne zmorejo same upravljati z izrednimi razmirami. V osnutku mnenja sem upošteval tudi uredbo remit in predlagal predloge sprememb, s katerimi bi sprožili strukturna sredstva in tudi naložbena sredstva za oblaževanje posledic podnebnih sprememb. Pripravljalci mnenja v senci in tudi kolegi iz odbora regiji so imeli priložnost, da sodelujejo v razpravi. In eden od vprašanj razprave je bilo vprašanje zelo zapletene birokracije pri podanju pomoči v primeru izrednih razmir, ko se je treba odzvati hitro in učinkovito. Nekatere države članice imajo prostovoljne enote, ki jih eh, je treba uvesti tudi v drugih državah članicah. Če bi te enote lahko delovale čezmejno, bi se stavljale zelo pomemben element znotraj eh, mehanizma Unije za civilno zaščito. In zato bi lahko sprožili sredstva iz tega mehanizma in tudi iz strukturnih sredstev in tudi iz naložbenih sredstev. naložbe iz strukturnih sredstev bi morale biti v skladu z evropskimi standardi glede preprečevanja naravnih nesreč. Lokalne oblasti morajo ravno tako sodelovati v tem procesu. Treba je tudi konsolidirati zmogljivosti uh, glede odziva na naravne nesreče. Videli smo, da so zaradi takšnih nesreč najbolj prizadete lokalni oblasti in da so tudi najbolj pripravljeni. Tudi inovacije so zelo pomembno področje. Da bi ukrepi bili najbolj učinkoviti, skupnosti in eh, tudi, da bi spodbudili sodelovanje med državami članice, lahko vključimo tudi raziskovalne sredstve in eh, središča in tudi univerze. Tudi lokalne oblasti morajo sodelovati pri načrtih za prepečevanje naravnih nesreč. Treba pa je tudi izuriti osebje bistvenega pomena je, da zagotovimo, da tudi prostovoljci dobijo urjenje, da lahko sodelujejo pri odzivu na izredne razmere, še posebej v zelo oddaljenih področjih. Rok za uložitev sprememb je 24. april, kar pomeni, da ni veliko časa. Ravno tako nimamo veliko časa za oblikovanje kompromisnih predlogov in eh, za prevajanje. Zato prosim vse kolege, da podajo svoje predloge z menim v angliščini. Hvala lepa poročevalcu Bude. Sedaj pa dajem besedo gospe Rodriguez za socialiste. Komisarka se nam bo pridružila ob enajstih in še vedno imamo še eno točko za razpravo, zato vas prosim, da se govorite čim bolj uh, kratko in strnjeno. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Predlogi sprememb, ki smo jih že uložili, so zelo pomembni. Nasplošno se strinjamo s pripravljalcem mnenja. Najlepša hvala pripravljalcu Budi za predstavitev Treba je zagotoviti ustrezna sredstva za ta mehanizem in tudi vključiti druge polovi, politike, inštrumente za boj proti prednjemnim spremembam, za zdravje, za spodbujanje raziskav um, in razvoja in tudi za pomoč v primeru uh, migracijskih tokov. Če bomo vključili samo sredstva eh, odličnosti, bomo izključili eh, druge centre, ki zelo dobro delujejo. Zato prosim, da vključujemo tudi centre odličnosti, raziskovalne centre in tudi druge pristojne ustanove, še posebej na lokalni eh, ravni ki nimajo te oznake kot središče odličnosti, vendar pa je pomembno, da se delujejo čisto vsi udeleženi. Tako kot smo že dejali v prvi razpravi, bomo uložili predloge sprememb za to, da zagotovimo odziv na več področjih, kar zahtevajo državljani, da tudi eh, omogočimo sredstva za izobraževanje, za urjenje, kot tudi za odziv. To ne velja samo za vladne organizacije civilne zaščite, ampak tudi za druge organizacije v sodelovanju s tretjimi državami, ko gre za odziv na izredne razive, da preprečimo tveganje in nevarnosti, da sodelujemo z regionalnimi in lokalnimi oblastmi, da pride do izmenjave najboljših praks znotraj držav članic in tudi regij in Evropske. Evropske unije. In da okrepimo ta mehanizem, s tem namreč bi dali resničen pomen besedi solidarnost in pomagali državam v trenutkih, ko to pomoč najbolj potrebuje, ko, gre do naravnih, ko pride do naravnih nesreč. Istočasno pa bi povečali varnost za naše državljane. V primeru izrednih razmer in potrebi po pomoči, bi vsi državljani resnično dobili občutek, da jim takrat stopi na stran Evropska unija. Hvala lepa, kolegica uh, Tomašič. Izvolite za IKR. E um, Hvala. Gospod Flek, Eh, ki je poročevalec v senci, je želel, eh, da eh, posredujem njegove mnenje, njegovo mnenje. Zahvaljujemo se poročeval ki za to mnenje, EKR e se strinja, da potrebujemo boljši odzivni sistem v Evropi. Kljub temu pa EKR e ta predlog komisije še vedno skrbi. Glede subsidijarnosti, moramo ugotoviti, da so se mnoge države v svetu na to odzvale v tem smislu, da ta predlog ne spoštuje načela subsidijarnosti. EKR eh, e eh, ne eh, verjame, da mora komisija biti tista, ki je lastnica teh, te opreme. Eh, in eh, prav tako nas zanima, kaj eh, nadzor in pa upravljanje pomeni v praksi. Morali bi izvesti tudi um, študijo eh, učinka in eh, to ni bilo storjeno. Strinjamo se z poročevalko, da je treba lokalne in regionalne eh, akterje bolje vključiti v pripravo načrtov in mobilizacijo. Na to kakršenkoli porast finančne ovojnice mora biti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 v obstoječe finančne eh, eh, vire. Eh, to je povezano tudi z amedmaji 7 in 11. Potrebujemo boljše mehanizme posvetovanja in to ne pomeni, da morajo države članice ehm, deliti občutljive informacije, ki lahko kakorkoli ogrozijo nacionalno varnost. In ponudili bomo, uložili bomo tudi amedmaje v tej smeri. Hvala lepa za zelene. Ne, vi niste imeli poročevalca v senci, zato želite besedo, čeprav razumem. Ja, dobro. Zaključite, nemamo puno vremena. Uh, ne. Vem, da nimamo veliko časa. Vse, kar je tukaj zapisano, je eh, pohvale vredno, vendar pa bi rad upozoril na en vidik. In sicer razvijamo makrostrategije Evropske unije. In unije, recimo eh, jadransko-jonsko eh, strategijo, strategijo za eh, Donavo in tako naprej. In potrebujemo tudi centr za preprečevanje nesreč v jadransko-jonskem morju. Imeli smo velike požare na Hrvaškem, v Grčiji, v Italiji, prišlo je do poplav zaradi izlitja rek eh, in eh, zaradi tega je prišlo do nanosa različnih eh, stvari v Jadran. In mislim, da bi lahko v to poročilo to tudi vključili eh, in sicer, da bi zapisali, da bi lahko tudi makrostrategije vključevale ta element eh, civilne zaščite. Eh, recimo v Baltiku, na Donavi, v Jadransko-Jonskem morju čezmejno sodelovanje je še kako pomembno, eh, to sploh eh, ni vprašljivo, ampak mislim, da je pomembno, da omenimo tudi ta element. In še eh, ena točka, ko pride do nesreč, traja mesece, da Evropska unija zagotovi prva sredstva. Mislim, da je potrebno poskrbeti za večjo prožnost, ko pride nesreč do uh, nesreče, pa ne gre tukaj za 500 milijonov ali pa milijardo, uh, poslati je potrebno vsaj 3 milijone evrov, uh, tako da bo Evropska unija pokazala, da je uh, solidarna že od samega začetka. Torej potrebujemo vsaj simboličen prispevek, tako da se vidi, da se je Brusel odzval. Mogoče bi lahko to vključili v to poročilo. Hvala lepa. Kolega Rope. Ja, hvala lepa. Predlog eh, komisije v zvezi z pregledom uh, mehanizma za hitro odzivanje na izredne razmere, to vključuje dva eh, predloga. Če si pogledamo nedavne poplave in požare v Evropi in odziv eh, na te nesreče, lahko ugotovimo, da smo iz tega potegnili nekaj bolečih naukov. Ta situacija namreč kaže, da Evropska unija nima dovolj eh, zmogljivosti in zato so ti predlogi koristni, ampak predlagani so bili malce pozno. Kljub temu pa tu vidim nekatere grožne naprimer. Eh, nevarnost, ki jo pre, eh, predstavlja tehnogene um, katastrofe. Vemo, da ima Evropa uh, mnoge jedrske elektrarne. To predstavlja nevarnost. Prav tako uh, je tudi tarča uh, terorističnih napadov in uh, mehanizem za civilno uh, zaščito ne vključuje nobenih uh, predlogov za uh, omejevanje teh uh, groženj. Besedilo osnutka mnenja se mi zdi dobro. Uh, Mnenje našega odbora je pomembno, kajti gre za eh, lokalno in regionalno prebivalstvo, eh, ki vedno nosi največji del bremena teh nesreč. Prepričan sem, da se je treba sreotočiti zlasti na naslednje elemente, dejstvo, da eh, naravne nesreče nimajo meja, treba je uporabiti potencial lokalnega prebivalstva in tudi o, o, sveščati o, lokalno prebivalstvo. Ne smemo čakati na. O, vertikalne komunikacijske kanale, preden stopimo v akcijo. Treba se je odzvati takoj. Mislim, da je pomembno, da eh, imamo odzivne načrte, ki so pripravljeni skupaj z sosednjimi državami, eh, če so te eh, evropske, države Evropske unije ali pa tudi ne. V takšnih situacijah, naprimer, če imamo obsežne poplave, kako lahko organiziramo evakuacijo prebivalstva. Predlog komisije vključuje nekatere vidike, ampak eh, teh ni dovolj. Mislim, da potrebujemo več ukrepov, vključno z evakuacijskimi načrti in eh, skladno z načelom subsidijarnosti eh, moramo takšne načrte pripraviti usklajeno. Prav tako je treba upoštevati tudi možnosti prostovoljstva in ne nazadnje prebivalstvo je treba tudi v tej smeri zaveščati. Ljudje morajo biti pripravljeni na naravne nesreče, zato da velik del prebivalstva v primeru nesreče ve, na koga se obrniti, koga poklicati, kam, kje se lahko zavarujejo in kako lahko omejijo še večjo škodo. To bi precej olajšalo delo tudi odzivnih enot. Gospoda Mato. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, tragični dogodki leta 2016 in 2017 eh, so vodili v številne eh, žrtve in sicer zaradi ekstremnih meteoroloških razmer. Eh, pokazalo se je, da Evropska unija potrebuje finančno sposobnost, da se učinkovito odzove na to vrstne dogodke. Eh, poročevalec predlaga večjo sinergijo med mehanizmom civilne zaščite in pa strukturnimi skladi. Potrebno je zagotoviti tudi sinergijo z solidarnostnim skladom. Eh, kot eh, sem že večkrat tukaj povedala, si je potrebno ogledati srednjeročno dodelitev sredstev, pa eh, si tudi ogledati same eh, postopke povezane z dodelitvijo sredstev. Eh, torej pozitivno ocenjujem predlog finančne podpore v višini 280 milijonov evrov za obdobje do leta 2020. Na ta način bi lahko okrepili preprečevanje Eh, katastrof in vzpostavili povezavo z drugimi temeljnimi politikami Evropske unije na področju preprečevanja in odziva na katastrofe, na naravne nasreče. Poleg tega pa je potrebno tudi okrepiti kolektivno sposobnost držav članic, da se odzavejo na naravne nesreče. Eh, potrebno je zagotoviti tudi več sredstev, še prav posebej je potrebno zagotoviti rezervo eh, za srednjeročni in dolgoročni odziv na ravni Evropske Evropske unije. E, mehanizem je potrebno proučiti in sicer v sodelovanju z regionalnimi in pa lokalnimi organi. Ti so namreč tisti, ki najbolje poznajo e, specifične karakteristike držav članic in se bodo e, znali najbolje odzvati v primeru naravnih nesreč. Zaradi tega jih je potrebno vključiti takoj, ko je sprožen evropski mehanizem. In sedaj še splošna pripomba upam, da bo v prihodnji okvir kohezijske politike vključena eh, tudi eh, odpornost na naravne nesreče. To mora biti ena izmed strateških prioritek prihodnega programskega obdobja. Potrebno je ukrepiti gospodarsko, socialno in pa ozemljsko celovitost tudi na tistih območjih, ki so jih naravne nesreče že prizadele, kajti v nasprotnem primeru bo to ogrozilo države članice. Hvala lepa. Hvala lepa. Komisarka se nam bo pridružila ob 11. Imamo pa še poročilo Olbracht in zato prosim, da ste čim krajši v vaših prispevkih. Sedaj dajem besedo komisiji, gospe Julie eh, Stewart-David, eh, imate dve, tri minute največ. Izvolite. Hvala lepa, hvala kolegi. Tudi sama bom poskušala biti eh, kratka. Hvala gospodu Budi eh, za osnutek poročila in za eh, podporo, ki ste jo pokazali temu predlogu za um, okrepitev mehanizma za civilno zaščito. Prisluhnili smo vašim komentarjem in eh, ti gredo tudi v eh, smer eh, sprememb. Treba je izboljšati koherentnost med evropskimi strukturnimi investicijskimi skladi in pa dejavnostmi za preprečevanje naravnih nesreč. Prav tako sem si zapisala tudi pripombe, ki so namenjeni kolegom, ki delajo na solidarnostnem tem eh, skladu, to pomeni za primere, ko eh, ne uspemo preprečiti nesreče. Lokalne in eh, regionalne razsežnosti so zelo pomembne pri preprečevanju in pri pomoči v primeru nesreča naj samo opozorim v zvezi s subsidijarnostjo, ki jo je nekdo omenil. Mi uh, delamo na področju usklajevanja pomoči. Nekateri eh, komentarji bodo morda malce preveč eh, obremenili ta predlog, eh, da se izboljša lokalno in regionalno upravo na tem področju, ampak verjetno ta instrument ni najprimernejši za uh, Eh, krepitev eh, zmogljivosti držav članic. Ja, to je lokalne in regionalne zmogljivosti, eh, to je zelo pomembno. Zapisala sem si tudi, da je več poslancev omenilo vprašanje prostovoljstva. Mnoge države članice to že uporabljajo na področju upravljanja civilne zaščite ko bomo eh, pripravili eh, to eh, rezervo za civilno zaščito, bo to vključevalo ne samo opremo, temveč tudi prostovoljce in ti bodo tudi ustrezno usposobljeni. Pripravili bomo tudi čezmejno usposabljanje, izmenjavanje izkušenj in veščin. To bomo še okrepili v tem eh, predlogu. Eh, to je mreža znan na področju civilne zaščite. Ne, gospa Rodriguez je omenila eh, tudi eh, centre odličnosti. Eh, ja, pričakujemo, da bomo pritegnili čim večje število strokovnjakov, tako z prakse, kot tudi iz raziskovalnega področja in vsi ti Eh, ljudje nam bodo lahko pomagali na tem področju. Ne bom eh, omenila vseh točk, kajti vem, da imam malo časa, ampak eh, vrnila se bom samo na vprašanje tega, kar se od nas pričakuje na področju upravljanja, nadzora teh predlogov. Se opravičujem, res se opravičujem, ampak moram vas prekiniti. Hvala lepa za vse te informacije naš eh, sekretarjat eh, in eh, bo v stiku z generalnim direktoratom EKO in poročevalec želi morda povedati še nekaj besed. Ja, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil vsem za njihove prispevke. Razumem, da je bolje, če uh, govorimo o raziskovalnih centrih in ne o centrih odličnosti. Hvala lepa. Sedaj pa kar takoj nadaljujemo z naslednjo točko, točko 11. dnevnega reda. Tu gre za poročilo kolege Olbrajht in sicer eh, osnotek mnenja o ulogi mest v institucionalnem okviru Unije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, bom govoril angliško. to mnenje je mnenje na poročilo odbora za ustavne zadeve in mi kot odbor regi imamo eh, ekskluzivne pristojnosti po eh, členu 54. Eh, Odbor za ustavne zadeve se je prvič osredotočil na nekaj, kar je pomembno ne samo na evropski, temveč tudi na lokalni ravni in zato poročevalec predlaga globljo razpravo o vlogi mest eh, pri eh, sprejemanju odločitev znotraj Evropske unije. V imenu odbora regij eh, sem želel počrtati nekaj vidikov. Prvič, rad bi pokazal, da mesta in urbane, urbana središča, vključno z metropolami, da so priznana v nekaterih konkretnih primerjih, naprimer Urban 1, pobuda Urban 2, na to trajnostni urbani uh, razvoj, uh, mreža za razvoj mest, inovativni urbanistični ukrepi, Evropska prestolnica kulture, zelena prestolnica Evrope in tako dalje. Lahko uh, uh, imamo konkretne akcije, ampak kakšne bodo posledice vsega tega? Opažamo uh, precejšno, precejšno število partnerstv eh, na eh, področju eh, povezovanja mest in mi kot odbor regij mora tudi priznati pomembnost teh mrež. Ampak pomembno je tudi to, da uporabimo izkušnje te mreže Eh, mestne agende in tudi, da eh, vse to resno ozamemo. Treba si je najprej pogledati akcijske načrte eh, partnerjev, pa tudi priporočila in odbor regij dela na uh, prihodnost, prihodni eh, zakonodaji, eh, CPR in tako dalje. In pri tem je treba upoštevati tudi priporočila tistih, ki eh, delajo v okviru teh partnerstv na terenu in v času nizozemskega predsedovanja eh, smo eh, pripravili eh, tudi celo vrsto postopkov in metod, ki jih lahko uporabimo za kohezijsko politiko v delu, ki se nanaša na regionalni razvoj. Prav tako sem v svojem mnenju predlagal tudi, da se podčrta pomembnost mestnih območij in da se tudi Eh, okrepi vlogo eh, mest pri pripravi relevantnih politik. Vemo, da eh, je cela vrsta teh politik povezana z mesti, naj si gre tu za uh, transport, za socialno politiko, za okoljsko politiko in tako dalje. Ne pomeni, da je treba zapostavljati podeželje, ampak uh, mestna območja, torej mesta plus uh, mestna območja, ki vključujejo tudi delno uh, podeželje spodbudil bi eh, države članice, da tudi sodelujejo z odborom eh, regij. Eh, vemo, da je velik del tega v pristojnosti držav članic in eh, vlada se eh, odloči, kolikšen del sredstev bo namenjeno lokalni ali regionalni ravni in mi kot odbor regij lahko eh, opozorimo vlade tudi na to, da je treba pripraviti predvsej uravnotežene delegacije in ne samo delegacije regij, kot nekatere države članice delajo. Prav tako bi uh, izpostavil tudi eh, zelo pomemben, eh, pomembno mrežo Eurocitis in Svet Evropskih občin in regij, eh, CMR. In na koncu bi se vrnil k zelo stari ideji v našem parlamentu, in eh, predlagal bi Evropski komisiji, da razmisli o možnosti, da bi uh, oblikovali evropsko mestno politiko. Uh, ta je vedno bolj, ta predstava vedno večji izziv in potrebuje nove metode. In na koncu naj povzamem, da gre tu za odbor za ustavne eh, zadeve. Mi smo pripravili naše mnenje in moramo izkoristiti to priložnost, eh, da okrepimo vlogo mestnih eh, območij tudi eh, pri eh, delu na kohezijski politiki po letu 2020. Eh, Kmalo bomo, bodo poročevalci delali na RDF-u, na CPR-ju in moramo izkoristiti argumente iz tega poročila tudi za pripravo nove zakonodaje. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Imamo še šest govorcev in zato vas prosim, da ste čim krajši, sicer uh, bom prisiljen v to, da vam bom uh, ugasnil mikrofon. Izvolite. Ja, gospod predsedojoči, ne bi rada, da zavihtite svoje kladivce. Eh, to je zares dobro poročilo, ki ga je pripravil kolega Olbricht. Gre za kontinuiteto eh, pri agendi za mesta in tudi za zelo jasne zahteve za komisijo. Eh, na mesta je potrebno vedno misliti in tudi na eh, potrebe v mestih. Zelo malo predlogov spremem bom uložila. Vendar pa bom zahtevala uh, organ znotraj Evropske komisije, ki bi eh, nekako upravljal z eh, to agendo eh, za mesta. To bi moral biti nek centraliziran organ in to bo moj predlog spremembe. Drugače pa je poročilo izjemno celovito. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega van Miltenberg za Alde. Ja, hvala lepa, hvala predsedujoči. Tudi sam bi se zahvalil gospodu Olbrihtu. Eh, poročilo je zelo uravnoteženo. Bolj me skrbi to, kar se dogaja v eh, Afku. Tam je govora o tem, da je treba organizirati celo vrsto razprav v mestih in tako dalje. Veseli me, da imamo tu eh, zelo eh, razumno eh, mnenje, ki govori o izzivih, ki govori o krepitvi Evrope, evropskih politik na področju mest in veseli me tudi, da pozivamo komisijo, da upošteva tudi akcijske načrte in osnutke priporočil, ki jih pripravijo partnerji treba je ustrajati tudi eh, eh, pri poročanju Evropskemu parlamentu, eh, zato da se lahko ti predlogi upoštevajo tudi pri pripravi zakonodaje. Imam pa samo vprašanje v zvezi z pregledom Evropske mestne politike. Ta agenda se bo nadaljevala po letu 2020. In mislim, eh, da eh, če eh, teritorijalno oceno vključimo, potem ne bomo potrebovali ločene evropske mestne politike. Gre namreč za enotno politiko in mislim, da jo lahko na ta način tudi izvajamo. Hvala lepa, gospod Rope. Hvala. Strenjam se z zahvalami poročevalcu, ki ste jih nekateri oblikovali. Mi nimamo povsem jasne eh, opredelitve pojma mesto. Uporabljamo angliško besedo mesto, ampak eh, to lahko pomeni mesto, ki ima več kot milijon prebivalcev, ampak eh, za vse države ne velja, da imajo tako velika mesta. Nekatere občine sploh nimajo nobenih eh, mest in tudi krajev ne. To je sicer redko, ampak se zgodi potrebujemo finančno osnovo in vse to ponavadi ureja nacionalna zakonodaja. Nacionalna zakonodaja pa ni vedno prijazna lokalni upravi. Zato bi predlagal, da razmislimo tudi o tem, da bi se Evropska unija pridružila eh, listini o lokalnem upravljanju sveta Evrope. To je dokument, ki so ga ratificirale vse države Evropske unije, zato to ne bi smelo biti uh, problematično. In uh, ko bi bila ta listina uh, ratificirana, potem bi lahko zagotovili tudi enotno uh, implementacijo uh, posod v Uniji in uh, tudi. Uh, Sodišče Evropske unije bi bilo pristojno za izvajanje te listine. Uh, komisija se mi zdi tudi, da postavlja pod vprašaj eh, zmožnost lokalnih vlad za upravljanje teh eh, skladov. Hvala, da ste bili tako kratki. Gue. Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Efectivamente. Hvala lepa. Eh, hvala lepa poročevalcu za njegovo delo. Vsi se strinjamo, da je vloga mest vedno večja in to ne samo v Uniji, temveč povsod po svetu in da je treba opredeliti eh, eh, javne politike za to, da se zagotovi uh, okvir uh, pristojnosti mest in uh, razvoj mesta. Glede uh, načela subsidiarnosti, uh, to je en od klasičnih uh, načel. Uh, in tu je treba počrtati, da uh, imamo države, uh, kot je moja, naprimer, um, uh, eh, kjer um, imamo zelo različne pristojnosti, kjer imajo uh, uh, regije uh, zelo uh, velike uh, pristojnosti in uh, ta, to načelo subsidijarnosti je treba zaščititi, tudi ta parlament. Uh, tudi eh, pakt iz Amsterdama se mi zdi eh, iz tega vidika zelo dober, prinaša eh, veliko dobrega, ampak to se je konsolidiralo na precej nedemokratičen način na pač nekem vrhu ministrov. In uh, tu je eh, zapisano, eh, kdo so partnerji, ampak eh, parlament, ki je demokratično izvoljen, pa pri tem ni sodeloval. In mislim, da v tem procesu, da je treba mm, mestno agendo in pa partnerstva tudi podrediti nadzoru tega parlamenta in mislim, da bi naš odbor to lahko odlično izpeljal na to bi želela povedati tudi to, da je treba spomniti na to, da eh, so bili eh, eh, podpisani številni mednarodni sporazumi v zadnjem času in da tudi v tem smislu je treba opredeliti vlogo mest tako pri podnebnih spremembah kot pri vseh drugih sporazumih. Hvala lepa. Roza za EFD. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko govorimo o vlogi mest v institucionalnem okviru Evropske unije, je potrebno eh, povdariti predvsem, eh, da eh, pogodbe ne dajo uradnega statusa mestom. Seveda pa je potrebno vključiti lokalne organe. Eh, ker eh, tega nismo storili, eh, so državljani pogosto imeli občutek, da je Evropska unija oddaljena od državljanov. Z tem svetom mest želimo spodbuditi večje zanimanje, vendar pa mesta s tem ne bodo imela zavezujočih pravic, ko gre za uh, odločanje. Mislim pa, da bi bilo to nujno potrebno, če želimo zmanjšati uh, oddaljenost državljanov od Evropske unije in če želimo zagotoviti večjo prepoznavnost kohezijske politike. Vloga mest je zelo pomembna tudi v boju proti podnebnim spremembam, pri zagotavljanju trajnosti, uh, digitalizacije uh, in tako naprej. Naj vam podam predlog glede na zadnje poročilo organizacije Eurocities, ima vedno več mest eh, večje odgovornosti pri eh, upravljanju sredstev iz eh, socialnega sklada in kohezijskega sklada. In glavna ovira pri uporabi teh sredstev je zapletenost pravil. To povzroča veliko upravno breme. Zaradi tega je potrebno upoštevati dejanske potrebe pri zasnovi tega sklada. Mesta imajo ključno ulogo, tudi ko gre za izvajanje kohezijske politike, ko gre za uporabo strukturnih sredstev in pa eh, sredstev iz investicijskih skladov. To je potrebno upoštevati in v večji meri vključiti mesta v politiko Evropske unije. Tako bo, da. Eh, lahko mesta v uh, večji meri vključena v sprejemanje odločitev. Hvala lepa. La eh, komisarka Kretu je tu in tudi predsedujoči je tu. Dajem besedo komisiji še za zelo kratek prispevek in na to še poročevalcu prav tako za zelo kratek prispevek. Yes, thank you. Ja, hvala lepa. Ja, eh, mi pozdravljamo to eh, pobudo eh, odbora AFKO in pa poročilo gospoda Olbrihta v zvezi z ulogo mesta. To se nam zdi zelo pomembno. Vemo, da imajo mesta zelo pomembno ulogo in tudi v okviru kohezijske politike, ki ima že to uh, mestno uh, značilnost. Uh, eh, 215 milijard evrov uh, v okviru kohezijske politike bo namenjeno mestom in uh, mesta lahko uh, tudi razpolagajo z, po instrumentu FRD uh, v sedmem členu z 15 milijardami. Uh, Na to imamo tudi celo vrsto mestnih eh, dejavnosti, Urbis, ESPAN in tako dalje. Komisija pozdravlja tudi bolj sistematični dialog z uh, lokalnimi in regionalnimi um, upravami, zato da imamo lahko upravljanje na uh, večjih uh, ravneh. Uh, agenda EU eh, e eh, vključuje 12 partnerstv in trenutno eh, testiramo ta model upravljanja. In ta model upravljanja je prava pot. Komisija, parlament in pa lokalne vlade bodo na ta način oblikovali prihodno regionalno politiko in s takšnim eh, inštrumentom bomo lahko eh, testirali tudi eh, večplastno upravljanje. Hvala lepa. Še nekaj besed lahko pove gospod Jan Olbrih, naš poročevalec. Hvala. Zelo nakratko. To je nadaljevanje eh, dela na različnih eh, dokumentih. Eh, gospa Vestva je to tudi izpostavila, sama je namreč delala na tem. In sedaj, ko je komisarka tu, lahko povem, da je treba eh, to mestno razsežnost eh, tudi koordinirati znotraj eh, komisije in zato je najbolj pristojen generalni direktorat regijo. Tega ne smemo preveč razpršiti po različnih direktoratih. Drugič, upam, da bodo akcijski načrti eh, eh, tudi upoštevani pri pripravi eh, novih politik. Mislim, da je to korisno in tudi ta izkušnja na večjih ravneh se mi zdi potrebna. Glede pravnih vidikov je bila že omenjena listina o lokalnem upravljanju. Eh, tega niso eh, podpisale in ratificirale vse države sveta Evrope. Francija je bila med zadnjimi, ki je to storila. Zdi se mi eh, pomembno tudi, da eh, obstaja komplementarnost med svetom Evrope in Evropsko unijo. Ne strinjam se eh, glede eh, urbane politike. Eh, ohranjam isto stališče mislim, da mestna politika in kohezijska politika, da se ne izključuje. Ta kohezijska politika je veliko širša. Ta se nanaša na regionalno politiko, ampak tudi na razvoj podeželja. To je del kohezijske politike. In danes eh, vedno več eh, mest potrebuje nove metode, ki so drugačne od regionalnih metod. In o tem smo že eh, govorili pri pripravi poročila Vestfal. Morda gremo predaleč s mestno politiko, ampak nekaj je treba narediti, kajti sicer bo ta mestni del eh, postal nek, eh, nekako podrejen regionalni politiki. Vedno večja pomembnost mest kmete in mestnih območij zahteva drugačen pristop. Ni potrebno, da eh, to eh, izuzamemo iz kohezijske politike, ampak znotraj kohezijske politike je treba delati z posebnimi metodami, ki so posvečene mestom in mestnim območjem. Hvala. Hvala lepa, Jan Olbrecht, za te informacije. S tem zaključujemo to razpravo in uh, pozdravljamo komisarko Kreto. Sedaj pa uh, predajam predsedovanje predsednici odbora. Thank you very much, eh, madam chair, Ms. Omar. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod Omar Ži. Hvala lepa. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, zadnjič sem bila tukaj decembra in Od takrat eh, se je razprava o prihodnosti kohezijske politike okrepila. Ujela sem še vašo zadnjo razpravo o agendi za mesta in moram vam povedati, da si prizadevamo za to, da bi to agendo ukrepili v naslednjem programskem obdobju. To je eden izmed največjih dosežkov našega mandata, namreč agenda za mesta eh, z nizozemskim predsedstvom smo si za to prizadevali in še naprej bomo v stiku ne le z mesti, ampak eh, tudi z eh, podeželskimi območji, kot je dejal gospod eh, Olbricht. Poleg tega pripravljamo tudi One Stop Point za agendo za mesta. Torej, želimo zagotoviti pristop vse na enem mestu in res je, da eh, so se doslej z mesti ukvarjale različne službe, sedaj pa želimo združiti vse na enem mestu. Torej, ne gre zgolj za agendo za mesta, ampak tudi za povezavo z eh, podeželjem. Naša glavna tema danes eh, pa je večletni finančni okvir 2021-2027. Proračun Evropske unije bo tokrat eh, dokaj poseben, eh, na čuden in neroden način. Vsakič, ko poteka razprava o večletnem finančnem okviru, je ta zelo emocionalna. Eh, tokrat pa je ta razprava zares nekaj posebnega. Kaj ti z Brexitom bomo izgubili? Eh, državo članico, e, to obžalujemo, nažalost se je to zgodilo, ampak to je dejstvo, ki ga moramo sprejeti, čeprav ga je težko sprejeti, poleg tega pa bomo izgubili e, tudi e, velik finančni prispevek. In to seveda pomeni, da ne moremo nadaljevati z pogajanjem na enak način kot v preteklosti vsaka država članica si želi zagotoviti eh, najboljšo, eh, najboljše možno eh, stališče glede na proračun Evropske unije. Veliko sem potovala v zadnjem času, kajti menim, da eh, bi bilo zelo koristno, če ohranimo kohezijsko politiko pa naj eh, gre tukaj za države neto plačnice ali pa neto prejemnice. Meni zares ni všeč to lečevanje na neto plačnice in neto prejemnice. Kaj ti to ni eh, preprosta eh, matematična formula, gre tudi za vrednote. In ta pristop Eh, plačaj in izgubi, seveda ni eh, prispeval k evropski integraciji. Vsi imamo koristi od kohezijske politike. Tukaj je potrebno upoštevati tako posredne, kakor neposredne koristi vlaganja Evropske unije za vse države članice. Premije Kosta recimo eh, je pretekli teden na Euronewsu dejal, da so se za tisočkrat, eh, da se je za tisočkrat povečal uvoz eh, na Portugalsko in sicer iz Nizozemske. Torej, to je dobiček za Nizozemsko. Po mojem mnenju je naša skupna odgovornost, da pozovemo države članice, eh, da ostanejo enotne in da opozorijo na vse prednosti ki jih Evropska unija prinaša. Na vsak način, če sem povsem odkrita, nimamo uh, ravno prave izbire. Imamo le možnost Imamo le eno možnost, če želimo, da proračun Evropske unije odgovori na zahteve eh, in sicer na socialno vključevanje, na brezposelnost, na inovacije, na raziskave in tako naprej. Če želimo, da se Evropski proračun sooči z izzivi, kot so obramba, nadzor na mejah, varnost, eh, potem eh, je odgovor zelo preprost. Z manjšim proračunom to ne bo mogoče in to je preprosto dejstvo. In zelo dobro veste, dame in gospodje, da je komisija februarja objavila sporočilo o novem, modernem, večletnem finančnem okviru, ki eh, omenja različne možne scenarije. In zelo dobro veste, da Eh, sem jaz za scenarij eh, večjih regij. Vse, vsi rezi morajo upoštevati eh, tudi manj razvite regije in kohezijske regije. V številnih državah članicah so te pravzaprav izginile iz zemljevida. V Parizu sem se pogovarjala z ministrom za ozemljsko celovitost in prvi Eh, scenarij, ki ga povsem podpiram za vse regije, ampak zato potrebujemo tudi eh, trden proračun. Eh, bo, v tem okviru bo Francija imela zgolj sredstva za najbolj oddaljena območja, za čezmorska območja in po drugem scenariju Francija sploh ne bo prejela sredstev in to se mi ne zdi pravično. ču, eh, računala bom na vašo podporo, da se to ne bo zgodilo. In da ne bomo imeli držav, ki ne bodo mogli uporabljati sredstev iz Evropskega solidarnostnega sklada. Mislim, da moramo sodelovati eh, kot partnerji. Še mesec in pol približno nas ločijo 2. Eh, maja, ko bo osnutek proračuna predložen Evropskemu parlamentu. Zaradi tega bi vam rada čestitala eh, za eh, resolucijo o večletnem finančnem okviru za obdobje po eh, letu 2020. To resolucijo Evropski parlament sprejel pred dvema tednoma in zelo jasno odraža to, kar sem zagovarjala že več mesecev. Skupaj z vami kohezijska politika mora ostati glavna investicijska politika v Evropi. regionalni in razvojni sklad, eh, socialni sklad, eh, kohezijski sklad, eh, vsi ti instrumenti morajo ostati tesno povezani. Le tako se bomo lahko odzvali na velike izzive, ki nas čakajo konkurenčnost, podnebne spremembe, inovacije in tako naprej. Naša uh, vloga se zelo pozitivno razvija tudi v svetu. Številne države članice so pripravljene prispevati več eh, v uh, evropski proračun in so pripravljene zvišati prispevek uh, v brutodružbenem proizvodu nad en odstotek uh, Eh, države članice, eh, nekatere so vsaj dejale, da so pripravljene več uplačati v proračun Evropske unije in to se mi zdi zelo pomembno. Seveda pa to zahteva tudi eh, pogum in pa prepričanost. Ampak glede na to, da uh, smo v obdobju gospodarske oživitve, mislim, da imamo dovolj sredstev, da vlagamo v našo skupno prihodnost. Torej, držati se moramo naših prepričanj, kajti uh, ta so pravilna sedaj pa bolj specifično o eh, rezultatih naše politike, kako eh, bomo zagotovili, da bo ta politika eh, prožnejša, da bo v večji meri koristila prejemnikom pomoči. Vemo, da bi lahko še veliko storili pri prožnosti in učinkovitosti politike. Le na ta način se bomo lahko soočili z izzivi, ki sem jih že omenila potrebno je upoštevati širši makroekonomski eh, kontekst eh, in eh, tudi strateške cilje v povezavi z zmogljivostmi. Zelo me veseli, da ste podprli elemente, ki so bili uh, vključeni v kohezijsko politiko v tem obdobju. Govorimo o ex ante uh, pogojevanju in uh, to ex ante pogojevanje je pripravilo regionalne in lokalne akterje, da so poskrbeli za učinkovitejša ulaganja na terenu in mislim, da moramo obdržati eh, ta eh, pristop eh, tudi v prihodnosti, če to seveda ne bo pomenilo dodatne obremenitve za lokalne javne uprave. Kohezijska politika ne more delovati ločeno, Eh, od drugih politik, gospodarsko upravljanje ostaje zelo pomembno in uh, potrebno je ukrepiti strukturne uh, reforme. Preden pa zaključim, uh, dame in gospodje, bi uh, rada spregovorila še o naših dejavnostih na področju komunikacije. Ko bomo razpravljali o proračunu Evropske unije v prihodnih mesecih, bomo morali povdariti dosežke kohezijske politike. Zelo dobro veste, da ste poslanci Evropskega parlamenta nenehno pozivali Evropsko komisijo, da eh, je pogumnejša in da sodeluje z državami članicami pri določanju politike. Prepravila sem načrt eh, za eh, komunikacijo skupaj z komisarko Tyson in Mislim, da smo dosegli napredek na tem področju, vendar pa mislim, da bi lahko države članice na določenih področjih storile še več. Veliko uh, projektov je še zmeraj izvedenih z evropskimi sredstvi, ne da bi uh, bilo to tudi jasno. 70 odstotkov prebivalstva sploh ne ve, da. Eh, so bile bolnišnice, šole ali pa ceste izgrajene z sredstvi iz eh, Evropskega solidarnostnega sklada. Vse, kar je dobro, eh, prihaja od nacionalne vlade ali pa regionalne vlade, vse, kar je slabo, pa prihaja iz Evrope in mislim, da moramo z temi igricami prenehati. Na vsak način komisija bo pripravila eh, poročilo o rezultatih eh, izvajanja in 12. Eh, aprila bo potekal svet ministrov, svet za splošne zadeve. Eh, in potrebno je poskrbeti tudi za boljšo eh, komunikacijo v eh, regijah. Odpravili smo se tudi na teren za to, da bi stopili v stik z mladimi in jim povedali, kaj Evropska unija počne za to, da bi izboljšala vsakodnevno življenje evropejcev. Prihodni teden bomo imeli oziroma bomo dali osmim finalistom možnost, da preizkusijo različne eh, povezave, eh, sredozemsko pot, baltsko pot in tako naprej. Poleg tega smo organizirali dialoge z državljani in nadaljevali bomo tudi z našimi temeljnimi dejavnostmi. Seveda eh, ste vabljeni, da z nami sodelujete v različnih državah, članicah. Eh, ko potujem v različne države članice, eh, vas vedno povabim, da skupaj razpravljamo o prednostih kohezijske politike v eh, regijah, pa tudi v mestih. V zadnjih uh, treh letih sem tesno sodelovala tudi z gospodom Van uh, Nistelrojem, ki je sodeloval pri izbiri projektov in se to je vodilo k uh, naši današnji uh, politiki. Uh, potekala uh, bo razstava v Evropskem parlamentu v Strasburgu ob 30. obletnici. Ta bo prikazovala 30 projektov iz Evropske unije. Torej, hvala lepa odboru regi, da ste to omogočili. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Hvala lepa tudi sekretarjatu, eh, gospodu Van Nistelroju, Konstance Krel in tako naprej. Naj še enkrat povdarim, eh, da nimamo prav veliko časa pred pripravo prihodnega večletnega finančnega okvira. 2. maja bo Evropska komisija pripravila oziroma predstavila nov proračun. 29. maja pa uh, sektorske uredbe. No, nekje do začetka junija 29. maja. Zakonodajni okvir bi moral biti sprejet eh, čim prej, po našem mnenju, eh, leta 2019, tako da bodo novi programi pričeli potekati s 1. januarjem 2021. Seveda vem, da je zelo. Uh, težko to doseči, kajti običajno ta pogajanja eh, ta, potekajo dve leti, ampak eh, sto eh, tisoč projektov je ogroženih, če ne bomo pričeli z izvajanjem z eh, prvim dnevom programskega obdobja po letu 2020. Na zadnje, ko je bila eh, sprejeta zakonodaja decembra 2014, smo leto 2015 eh, porabili za to, da smo podpisali partnerske sporozume z državami članicami. Leto 2016 je bilo namenjeno ex ante pogojevanju, tako da so se programi začeli izvajati šele leta 2017. Zares mislim, da moramo zaključiti z pogajanji že tekom romunskega predsedstva v Sibiju. Eh, takrat bo eh, potekalo zadnje vrhunsko srečanje eh, predsednikov vlad in držav članic. in uh, upam, da lahko računam uh, na parlament, čeprav posebej pa na odbor uh, eh, regi, uh, da boste poskrbeli, da bomo lahko resničili to ambiciozno časovnico. Uh, najlepša hvala za vašo pozornost in zares me veseli, da sem lahko ponovno z vami pred tem zelo pomembnim dogodkom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. To je zares zelo pomemben trenutek. Hvala lepa, da ste danes prišli in da ste z nami pripravljeni razpravljati o večletnem eh, finančnem okviru. Danes eh, smo imeli eh, zelo pomembno glasovanje. Sprejeli smo sedmo kohezijsko poročilo Eh, in predstavili eh, smo eh, vizijo odbora regij za prihodnost kohezijske politike. To je bilo zelo pomembno poročilo, torej vsa ta meseca nadaljujemo z našim delom pri pripravi večletnega finančnega okvira. Seveda smo vas pripravljeni podpreti in aktivno sodelovati v postopku priprave zakonodaje za naslednjo programsko obdobje. In ta odbor bo začel delati takoj, ko bo prejel eh, predlog eh, zakonodajne resolucije. Kot običajno bom dala besedo članom odbora regij, začela bom s koordinatorji. Imamo eno uro na voljo. Torej vas bom prosila, da ste kratki. Največ tri minute za koordinatorje in manj za člane odbora uh, eh, regiji. Gospod Vanistadro je prvi na vrsti. Hvala lepa, gospa komisarka. Dobro, da ste ponovno z nami v tem odboru. 30 let kohezijske politike, ko smo glasovali o sedmem kohezijskem poročilu v tem odboru, uh, smo bili pozitivni. Kaj se je storila kohezijska politika, uh, kaj uh, vse lahko storimo, to je neke vrste uh, čudež, kako smo Evropo obnovili po pacu uh, uh, komunizma. Uh, Eh, začel eh, se je hiter razvoj, ukrepili smo gospodarstvo eh, in upravljanje. Potem smo poskrbeli za socialno tržno gospodarstvo. In sicer v 27 različnih državah članicah. To je zares velik dosežek in to je zelo pomembno poudariti. In izkazalo se je, da uh, ta eh, model uh, deluje. Govorili ste o uh, koristih za vse. Kaj je kohezijska politika doprinesla drugim politikam, kako je pospešila razvoj notranjega trga in pa spremembe na področju krožnega gospodarstva. Sto petdeset odstotkov uh, vsakega evra, ki se uplača v proračun, se povrne v eh, Nemčijo. Nekatere države eh, dobijo celo dve, dva evra za vsak evro, ki ga uplačijo. Torej, tukaj gre tudi za koristi za neto plačnice. O tem bi morali pogosto govoriti. ELS bo imela predstavitev na to temo, tako da bi eh, kolegom pokazali, eh, kako bi lahko več storili na tem področju. Eh, in sicer preden bodo sprejele, sprejete odločitve v svetu. Torej, s tem se strinjam. Drugo vprašanje pa je, kako bi okrepili ta predlog. Imeli bomo kohezijski sklad, imeli bomo kohezijsko politiko, socialni sklad. Eh, ali bi lahko povedali kaj več o tem, kaj bo končni rezultat, kaj boste predstavili parlamentu, kaj ti želimo se pripraviti na to in sicer tako, da se bomo čim bolj prilagodili novi strukturi vašega zakonodajnega predloga. Tisočkrat smo dejali, da eh, potrebujemo več na področju ozemeljske celovitosti. Recimo, eh, pametna specializacija, to nam je pomagalo eh, v državah partnericah pri ex ante pogojevanju, ampak mogoče bi lahko storili še več. Na področju evropskega sodelovanja, na področju evropske dodane vrednosti. Potrebno je vzpostaviti most eh, z eh, drugimi programi v evropskem proračunu, kot recimo eh, je program Obzorje 2020 ali pa okvir za raziskave in razvoj. Mislim, da moramo več storiti na tem področju. To neto plačnice razumejo in mislim, da je to tudi del naše kohezijske politike, kot smo jo definirali že v tem obdobju. Torej, eh, ponujejo se različne možnosti, lahko povete več. In še zadnja pripomba. Prepoznavnost. Če se ljudje ne zavedajo, da je Evropska unija kaj storila, ne moremo nič doseči. Imeli bomo razpravo eh, oziroma predstavitev eh, v Evropskem parlamentu. Eh, ob 30-letnici kohezijske politike. Ampak pretekli teden smo obis, obiskali most eh, na Severnem Irskem. Eh, to je ta znani most, ki je bil del mirovnega procesa in prečko sem ta most. In moram vam povedati, da tam ni ustreznih eh, plakatov, ustreznih oznak. Eh, to eh, je zelo pomembno, kajti ko zaključimo nek projekt, moramo to tudi jasno povedati. In to je storil Johannes Hahn, ampak v tem kasneje nimamo poguma, da bi ohranili ta napis. celo jutro eh, porabimo za to tukaj, potem pa na tisoče eh, državljanov prečka eh, ta most in kaj vidimo? Nič. Jaz še vidim Johannesa Hana na tem mostu. In potem je tukaj še omnibus. Temu kviru smo podali nekaj predlogov, ampak zelo slabi smo pri oglaševanju. Hvala lepa. Uporabila sem kladivce, kajti moramo se držati časa, ki nam je na voljo. Gospa Kril, beseda je vaša. Jaz skušala bom biti precej krajša, kajti Lambert je že povedal veliko dobrih stvari, ki mi jih sedaj ni potrebno ponavljati. Gospa Kricu, dejali ste, da so nekatere države članice pripravljene plačati več eh, v evropski proračun. Vendar pa vemo, da nekatere države članice tudi zelo eh, jasno pravijo, da ne nameravajo plačati več, da želijo plačati celo manj. In eh, na to se veže tudi moje vprašanje. Eh, poznamo te države, nažalost eh, so nizozemska, dam, danska, švedska, pa tudi Avstrija, tiste, ki bodo. Eh, tiste, ki so to jasno povedali, in Avstrija bo naslednja prevzela predsedovanje in zelo jasno. Je bilo predstavljeno tudi, kakšne prednosti imajo te države od eh, evropske kohezijske politike in zaradi tega je zelo pomembno tudi poročilo, ki smo ga danes predstavili. Kaj ti ne gre za neko kohezijsko politiko v vakumu, gre za zelo eh, konkretno eh, politiko vlaganj eh, in pa politiko, ki podpira raziskave ne le znotraj obzorja 2020, ampak tudi znotraj drugih politik, tudi podnebna politika se financira z kohezijskimi sredstvi, če omenim le nekaj primerov. in države članice, ki niso pripravljene prispevati več, ogrožajo s tem tudi te politike. In zanima me, ali lahko kaj več poveste o tem. Dejansko pa bi si želela, da bi omnibus kmalo postal resničnost. Gospa Gresla je bila povabljena na sestanek, ne vem, kaj bomo tam izvedeli, ampak mogoče veste vi, eh, kako trenutno potekajo pogajanja. Mislim, da imamo še zmeraj probleme z eh, finančno uredbo. To ni eh, kriv, da kohezijske politike, kajti pri pogajanjih smo bili hitri in uh, sedaj nam bo vse to zavlačevanje samo škodilo. Ampak mogoče nam lahko poveste kaj več. Najlepša hvala, gospa Tomašič. President. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča, gospa komisarka. Prihajajoč Brexit in vsi izzivi, s katerimi se srečuje kohezijska politika pomen uh, dodane vrednosti je vedno znova omenjen in zaradi tega uh, je potrebno vzpostaviti eh, pogoje za večletno financiranje. Kako bo Evropska komisija uspodbujala boljšo uporabo sredstev, kar bi vodila v dodano vrednost za države članice? Skušal bom biti eh, kratek, pravi gospod Van Miltenburg, ampak ne tako kratek kot EKR. Prihodnji proračun eh, namreč ne bo običajen proračun. In eh, videla, videl sem, eh, da ste eh, posredovali naprej eh, čivk euroaktiva. Eh, tukaj je šlo eh, za mnenje gospoda Oettingerja, da bo prišlo do rezov. Vsi pa upamo, da reze ne bodo preveliki. Eh, to pa nas vodi tudi v razpravo, da moramo stariti več z manj sredstvi. In zaradi tega eh, se moramo osredotočati na prioritete, pa tudi na sinergije. In to me vodi v številna vprašanja. Najbrž Eh, bomo imeli eh, eno uredbo za kohezijske sklade in pa eh, sklad za razvoj podeželja. Kako bo to vplivalo na zakonski okvir? Poleg tega me zanima, ali bo v prihodnosti še zmeraj po močna povezava med kohezijsko politiko in pa instrumentom povežemo Evropo. Potem pa k sinergijam, kako sodelujete tudi z drugimi eh, generalnimi eh, direkcijami, eh, ko gre recimo za raziskovalni program, za strukturna sredstva. Radi bi vedeli, kaj počnete za to, da bi poskrbeli za modernizacijo proračuna in da bi zagotovili eh, višjo dodano vrednost, več sredstev tudi z pomočjo sinergij. In potem eh, tematski cilji. Ja, kolikor sem slišal, nameravate predstaviti le nekaj tematskih ciljev. Eh, ali želite večjo osredotočenost ali pa širšo definicijo tematskih ciljev in s tem več eh, prožnosti? In še eh, zadnje vprašanje, kakšna je trenutna situacija? In rad bi več podrobnosti v zvezi s tem, kar je že povedal vaš kolega komisar Oettinger in sicer gre za izvajanje. Eh, tako imenovanega pogojevanja eh, načela pravne države. Ali eh, nam lahko kaj več poveste tudi o tej specifični temi, kajti mislim, da je to zelo pomembno tudi za naše prihodne razprave. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Van Miltenborg, gospod Omrži. Madame la Présidente, merci. Hvala lepa, gospa uh, predsedujoča, gospa komisarka, najlepša hvala, da ste ponovno z nami. Rad bi vam povedal uh, več stvari. Prvič, kohezija ni le politika, je načelo. Je osnova, je srce evropskega projekta. In bolj uh, bomo utrdili kohezijsko uh, politiko, uh, bolj uh, bomo. Uh, okrepili prihodnost Evropske unije, bolj bomo ušipili kohezijsko politiko, bolj bomo ogrozili Evropsko unijo. Druga točka, politično stališče Evropskega parlamenta je znano in to je enotno stališče skoraj da celotnega parlamenta, skoraj da vseh političnih skupin in skoraj da celotne komisije. To smo zapisali že v različnih poročilih, poročilo Westfall Albright, Toma in Žulu. Torej, Evropski parlament je enoten, želimo kohezijsko politiko, ki bo še naprej ambiciozna, vendar pa se tukaj zastavlja tudi vprašanje, ali ta enotnost obstaja tudi znotraj Evropske komisije. In kar ugotavljam je, da te enotnosti očitno ni v svetu. In to je problem, s katerim se danes soočamo. In še tretja točka. Od nas se zahteva, da storimo več z uh, manj sredstvi. Storiti moramo več, da bi se soočili z izzivi varnosti, izzivi nadzora na mejah, z novimi izzivi povezanimi z obrambno politiko. Ampak vse to niso pristojnosti, ki bi jih eh, pogodbe eh, nalagale Evropski uniji. Torej, znašli smo se v tem zelo čudnem položaju. Žrtvovati bi morali tradicionalne evropske politike, skupno kmetijsko politiko in pa kohezijsko politiko, naprimer. To so politike, ki eh, so v naši pristojnosti glede na pogodbe, zato da se odzovemo na nove izzive, ki so v pristojnosti eh, držav članic, ne pa Evropske unije. In še eh, zadnja pripomba. Kohezija je precej eh, prinesla vsem državam članicam. In vedno znova pozabimo eh, povdariti, da je kohezijska politika bila tista, ki je pomagala pri združitvi eh, Nemčije in da je tudi Nemčiji izjemno koristila kohezijska politika in koristi uživa še danes. Za vzhodne države, ko je padla železna zaveza, zavesa in ko so vstopile v Evropsko unijo, je eh, bila kohezijska politika izjemno pomembna in to velja za vse države, tudi z juga Evrope, kljub težavam, s katerimi se še zmeraj soočajo. Ampak tisti, ki potujete uh, v Španijo ali pa na Portugalsko ali v Grčijo uh, že desetletja, uh, ste lahko te uh, spremembe na bolje opazili sami. In uh, potem še uh, Francija. Eh, in pa eh, njena čezmorska eh, območja. Ta ne more računati na podporo Francije, da zato je potreben prispevek kohezijske politike. In določeni scenariji so katastrofalni scenariji za Francijo, seveda, še bolj pa za najbolj odaljena območja. In vsi eh, ti elementi eh, so elementi, eh, ki jih izpostavljamo v pogovorih z številnimi sogovorniki, tudi z predsednikom eh, Francije. Eh, ta bo v Evropskem parlamentu na plenarnem zasedanju aprila in takrat bomo tudi pri tem ustrajali. Lahko ste prepričani in mislim, da moramo. Eh, Vsi biti prepričani, da se moramo boriti za kohezijsko politiko. Prepričati moramo, da bi se zgodilo najslabše. Vendar pa se to lahko še zmeraj zgodi in rad bi zares pozdravil vaša prizadevanja, da ta trend preprečite. Hvala lepa. Much, Najlepša hvala, gospod Rope, v imenu skupine. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala, gospa komisarka, da ste se odzvali našemu povabilu in da nam pojasnite nekaj zadev. Najprej bi vam rad zastavil vprašanje glede novih kazalnikov in referenčnih meril. Za novo obdobje boste upoštevali samo BDP ali nova merila. Situacija v tem trenutku še ni jasna. Pravite tudi, da države članice različno prispevajo v evropski proračun. Z vami se ne strinjam. Vse države članice prispevajo enak prispevek in to je en odstotek eh, bruto nacionalnega prihodka. Njihov prihodek eh, je seveda drugačen, vendar pa za eno državo članico milijon evrov pomeni um, veliko, za druge pa milijarda evrov ne pomeni nič kaj dosti. Neto plačnice bi morale imeti več pravic glede tega, da od držav članic zahtevajo več konvergence in več kohezije. Kohezija pa ne pomeni nekaj, samo približevanje državljanstva, ampak tudi znotraj samih državljanstv. Vemo namreč, da obstajajo velike razlike tudi znotraj samih državljanstv in netoplačnice. Mislim, da bi morali imeti pravico, da zahtevajo več. In še eno vprašanje. Lokalne oblasti so največji akter na področju kohezijske politike močne lokalne in regionalne oblasti lahko dosežejo zelo veliko. Današnja situacija pa je, da zato, da okrepimo lokalne oblasti, potrebujemo tudi okrepljen pravni okvir. In nimajo vse države članice zakonov, ki bi bile prijazne do lokalnih oblasti. interese lokalnih oblasti ščiti listina Sveta Evrope. Evropska unija pa te listine ni ratificirala. Sam mislim, da bi Evropska unija z ratifikacijo te listine dobila možnost enakih zahtev za vse lokalne oblasti in s tem bi lahko izboljšali kvalitet kvaliteto dela lokalnih oblasti znotraj evropskih oblast, eh, Evropske unije. In s tem bi lahko dvignili njihovo delo na evropsko raven. In še tretjič, to vprašanje je povezano z razlikami znotraj Evropske unije. Razlike so zelo opazne na področju kmetijstva. V država šence, ki so se pridružile Evropski uniji po letu 2004, so prejele manj plačil in manj sredstev. Imamo še eno težavo. Nekateri proizvodi, ki se prodajo v novih držav Šengsen, so nižje kvalitete. Tukaj gre za živila in za kemične snovi. Mislim, da bi morali imeti enaka pravila za vse gospoda Mato. Najlepša hvala, gospa predsednica. Verjetno je to vaš zadnji nastop pre predstavitvijo večletnega finančnega okvira, gospa komisarka. Nas zelo skrbi kohezijska politika. Še vedno nismo dobro razumeli, kakšno je stanje. Januar je leta 2018. Smo dobili komunikacijo ki je govorila o ohranitvi financiranja 73 milijonov evrov za najrevnejše regije, da bi ohranili politiko, vendar pa mm, bi s tem rezali 23 milijonov vrednih sredstev za najbolj oddaljene regije. Mi potrebujemo kohezijsko politiko. Poleg tega pa v proračunsku ni jasno, kakšno bo makropogevanje in strukturne reforme. Lani je Evropski parlament dejal, da nasprotuje makropogojevanju v poročilu o kohezijski politiki po letu 2020. Zaenkrat še nismo omenili vprašanja rezerv. S kolegi smo malce skeptični glede tega. Zato bi vam rada zastavila vprašanje glede strukturnih reform proračuna in povezovanja gospodarske in finančne politike po letu 2020 in sedaj še vprašanje v zvezi z bojem proti revščini. Mislite, da bi še naprej lahko tako pomagali in podpirali Grčijo, Grčijo in Italijo pri vzpostavljanju minimalnega prihodka, ki bi temeljil na Evropskem socialnem skladu znotraj večletnega finančnega okvira. In za konec, zelo nas zanima pilotni projekt o industrijski transformaciji, ki vključuje deset regij v skladu s komunikacijo 20. marca. Zunanja služba in OECD bosta pomagali mestom in regijam, da se pripravljajo na poklice prihodnosti, na nizkooglično gospodarstvo in tako dalje. Kako napreduje ta projekt boste vključili še dodatne regije in tudi industrijska mesta in tudi vnesnažena mesta. Kakšne so možnosti, da bi v to vključili tudi druge ukrepe za podporo regijam, ki imajo zelo zastarele in onesnažujoče industrije? Najlepša hvala želite odgovoriti na vprašanje? Sedaj eh, bom dala besedo poslancem za eno eh, minuto in potem boste dobili čas za to, da odgovorite na vprašanja. Beseda ima gospod Von. Eno minuto imate. Ja, najlepša hvala, gospa predsednica, najlepša hvala, gospa komisarka, da ste prišli k nam namreč je omenil misijo zagotavljanja dejstev na Severnem Irskem in tam smo preučevali vpliv evropskih sredstev na Severnem Irskem. In ta misija je bila zelo zanimiva. Videli smo kar nekaj čezmejnih projektov, ki jih financirajo sredstvi Interrega videli smo tudi projekte na Severnem Irske za prihodnost, videli smo tudi projekte, ki se financirajo z mirovnim programom in to združuje skupnosti še posebej mlade, ki so bili prizadeti zaradi večdesetletnega konflikta z Interregom in eh, z mirovnim programom mi morali nadaljevati po letu 2020. Zanima me, če ste dovolj optimistični, da bi s tem lahko nadaljevali, da bi še naprej financirali te programe, da bi financirali programe Interrega, ki so ključnega pomena za mir in za blaginje na Irskem. Najlepša hvala, gospa Brezo. Eh, grazie, komisarje, per essere piko. Najlepša hvala, komisarka, da ste tukaj z eh, nami. Kot je povedala gospa predsedojoča, smo danes odobrili poročilo za veliko večino in sicer eh, smo želeli zagotoviti močno podporo parlamenta v vlogi regij znotraj kohezijske politike. Če želimo okrepiti vse regije, ki še zaostajajo v uh, razvoju, uh, potem uh, moramo ohraniti uh, tudi ustrezna finančna sredstva. Uh, 5-6 odstotkov uh, sofinanciranja bi potrebovali. Poleg tega bi rada spomnila še na dve točki. Poenostavitev. Poenostavitev je zelo pomembna predvsem eh, znotraj prihodnje finančne uredbe. Na ta način bomo lahko storili več eh, in hitreje. In eh, drugič, zelo jasno smo v poročilu povedali, da mora Evropski socialni sklad ostati partner kohezijske politike in pa strukturnih skladov. Če bi ta področja ločili, se ne bi mogli soočiti z vsemi politikami ki so ključnega pomena za uspeh kohezijske politike. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Bogovič, na minuto. Kohezijska politika je najprej solidarnost, se pravi, da si v Evropi pomagamo in hkrati tudi princip subsidijarnosti, da se spoštujemo. Zato, vekolikor bomo pri kreiranju teh politik imeli nacionalne egoizme, ne, da bogati imajo sedaj trg, sedaj pa ni več potrebno vlagati v trg, kako bomo pri kohezijski politiki obračunavali s tistimi politiki, ki se ne strinjajo z neko politiko Evropske unije, bomo imeli velike težave in bo eh, tudi Evropska unija na, na razpotju in se lahko propade, ne pa da se bi krepila. Zato mislim, da imamo izredno odgovorno delo. Še naprej moramo zagotavljati na eni strani tako urbano agendo, kakor tudi pametne vasi Smart Villages, za kar se tudi sam prizadevam. Po drugi strani pa je nujno komisarka, da pospešimo črpanje sredstev v tej finančni perspektivi, kajti tu imamo velike težave in zelo težko bo promovirati oziroma komunicirati eh, kohezijsko politiko, vekoliko ne bodo projekti izvedeni. In tu mislim, da moramo še zelo veliko narediti v naslednjih mesecih, da se ta proces pospeši. Sam bom poskušal po najboljši možni meri komunicirati dobrobite evropske kohezijske politike, na obisku odbora za regionalni odbor med 3. in 5. aprilom eh, sedaj v Sloveniji, kjer bomo tudi posvetili in povabili vse slovenske župane, da spregovorimo o bodoči kohezijski politiki. Izvesti čim bolj što kohezijsko politiko, se zavedati, kako veliko odgovornosti imamo in ne prevelikih sprememb, da ne bomo zopet 3-4 leta se učili na novo, kaj te, eh, te stalne spremembe so v veliki meri tudi uvira za, za dobro črpanje. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Papadakis. Izvolite na minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. V obrazložitvi pro, poročila o najrežjih regijah v Evropski uniji piše, da komisija želi preučiti možnost eh, za spodbude trga dela, kjer so pogajanje za kolektivne pogodbe pravilo. Gospa komisarka, mislite, da kolektivnih pogod ne bo več in da bomo imeli povsod eh, več prožnosti, če bi resnično poskrbeli za to, za to prožnost, potem kolektivnih eh, pogod ne bo več. Zato si prizadevajo že delodajalci. Mislite, da po kolektivne pogodbe predstavljajo togost in prepečujejo prožnost. Najlepša hvala, gospod Polček. Ja, ja bi htjel... Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo cenim to, kar nam je danes povedala gospa komisarka. gospod Tomaži je že govoril o izzivi, s katerimi se soočamo v teh časah. Gospod Bogoveč in gospod Valnisteroj sta dejala, da se državljani zavedajo, da Evropska unija sicer nekaj počne, vendar pa ne vedo natančno kaj ko se državljani vozijo po novi avtocesti ali ko otroci lahko obiskujejo novo šolo, ki je bila zgrajena z evropskimi sredstvi, bi morali državljani za to izvedeti. Vendar pa ponavadi ne znamo posredovati teh informacij resnično moramo poskrbeti za to, da se naši državljani bolj zavedajo tega. Državljane, eh, države članice se ne zanimajo za to in jih ne briga, da bi državljani izvedeli za to. Če pa bi projekti bili izvedeni in eh, podprti s pravnimi dokumenti, bi morali poskrbeti tudi za pravo obveščanje. To bi pomagali sem tudi češki. Najlepša hvala, gospod Novakovič. Najlepša hvala, gospa komisarka. Resnično zadovoljstvo nam je mm, vedno, ko pridete k nam. Omenili ste pristop, ki je zelo pozitiven za nas v odbor za proračun, za no-, nadzor nad proračun, da dobijo upogled v programe že preden se začnejo. Torej, da bodo pripravljeni na predlog preden pride. 29. maja vam lahko zagotovim, da bomo bolj kot pripravljeni za ta izziv. Omenili ste tudi, da moramo biti tudi hitri in učinkoviti zaradi pomankanja časa. In To me spominje na igrico, ki sem igral kot otrok, Need for Speed, torej potreba po hitrosti in da se moramo hitro odločiti za najboljšo vlogo, da bomo zmagali v dirki. In prepričan sem, da bomo v tem odboru z vašo pomočjo lahko izbrali najboljšo in najhitrejšo pot. Vedno znova poudarjamo, zakaj zakaj bomo krčili kohezijska sredstva po letu 2020. In sprašujem se, kdo to ljudem eh, pravi. In Po letu 2020 moramo dobiti najboljši možen večletni finančni okvir, ki bo prijazen kohezijski politiki in podariti moramo, da bo Evropska unija še naprej podpirala regije, da ne bomo opustili kohezijske politike. Če bodo ljudje videli, da nadaljujemo z kohezijsko politiko, bodo še naprej verjeli v Evropsko unijo. Najlepša hvala, gospa Vort. Hvala lepa. mir, socialno vključevanje, blaginja, solidarnost, to so konkretna vprašanja, ki jih lahko rešimo skozi kohezijsko politiko. Tega se zelo dobro zavedamo v Liverpoolu in tudi na Severnem Irskem, ki ga je omenil Derek. V Liverpoolu se, so se državljani zelo dobro zavedali, da jim je pristopila na pomoč Evropske unije, ko jih je njihova lasna vlada pustila na cedilu. To je zelo pomembno in zato so vam prebivalci Liverpoolu zelo hvaležni. Pomembno je, da to veste. Imamo mesta, ki smo malce pozabili na njih in ta mesta ne bi bila tako zelo uspešna, če ne bi imeli Evropske politike za regionalni razvoj. Zato se vam zahvaljujem. In rada jim zastavila vprašanje v zvezi z Romi. Sama sem bila pristojna za socialno kohezijo in e, marginalizirane skupnosti. In v tem poročilu sem še posebej izredno omenila skupnost Romov, ki so najbolj marginalizirana skupnost v Evropski uniji. Prejšnji ponedeljek sem bila v Barceloni na kongresu Romkin. Ta dogodek je bil res izjemen, vendar pa še vedno nima dostopa do izobraževanja, do šole, še vedno so diskriminirane pri dostopu do zdravstvene oskrbe. Zato je pomembno, da podpremo to skupnost in da ji damo prednost pri našem delu. Soočamo se z več vrstami diskriminacije in rasizma v Evropi v tem trenutku. Za Rome pa je bilo to vedno tako in za njih je življenje še vedno zelo težko. Zato moramo zagotoviti, da bodo resnično lahko dobili dostop do sredstev tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. Še zadnji, gospod Buda. Najlepša hvala. Gospa predsednica, najlepša hvala, gospa komisarka, za to, da ste danes prišli k nam. Sprašujem se, če bomo v prihodnosti videli več sinergij med kohezijsko politiko in drugim stebrom skupne kmetijske politike. Sam namreč menim, da bi bilo to zelo pozitivno za podeželje na splošno. Imam konkretno vprašanje v zvezi z netoplačnicami in netoprejemnicami. 4 milijone in pol Romunov v tem trenutku dela zunaj Romunije. In tukaj mislim predvsem na strošek izobraževanja teh otrok. In Avstrija nasprotuje povečanju sredstev za kohezijsko politiko. in veliko gradbenih eh, del, ki se opravlja s kohezijskim sredstvom v Romuniji, so, je del, ki jih opravljajo avstrijske gradbene družbe. Vsakdo ima koristi od kohezijskih sredstev, ne samo kohezijske regije. Zato mislim, gospa komisarka, da morate storiti več za prepoznavnost kohezijske politike. Državljani morajo vedeti, kakšne so koristi tega, da pripadamo Evropski uniji. Najlepša hvala. Storila sem, kar sem lahko, gospa komisarka. Veliko časa imamo, 25 minut. Najlepša hvala. Se opravičujem, če eh, ne bom izčrpno odgovorila na vsa vaša vprašanja. Najlepša hvala za vsa vprašanja in najprej bi se vam rada zahvalila za to izmenjavo mnen. Gospod van Nisteroj, na začem kar z vprašanji, vi ste povdarili pomembnost kohezijske politike za nove države članice in eh, tudi dodano vredno za ostale države članice. V 30 letih smo skušali izpolniti naše obveze, ki izhajajo iz pogodb. Ta politika je oblikovana zato, da bi odpravili razlike med državami članic in tudi znotraj držav članic med regijami. Lahko govorimo o neposrednih in posrednih koristi. To je skupno temu, kar so omenili tudi ostali kolegi, med njimi tudi gospod Boda. Po mojem mnenju je pomembno, da podarimo, da če to upoštevamo, če upoštevamo vse številke, so vse države neto prejemnice. Zato mislim, da moramo voditi tudi dvostranske razprave in pogovore. Prednost je, da podpremo name razvite regije. Letos pa je moja naloga, da se posvetim tudi bogatim regijam. V Rimu sem imela zelo zanimive pogovore, glede tega videli bomo, kaj meni nova vlada. Bila sem tudi v Parizu in Berlinu. Zelo sem hvaležna Konstance gospe Krel, da imamo dogovor med strankama SPD in CDU glede pomembnosti kohezijske politike in da sta obe stranki pripravljeni na to, da prispevata več. In s Francom sta oba govorila glede, o tem v Nemčiji. Gre namreč za državo, ki nekako usmerja uh, smer in tudi hitrost napredovanja v Evropski uniji. Solidarnost je zelo pomembna in to je naš skupni projekt. In glede sodelovanja, tudi zato se zauzemam, uh, Zelo sem hvaležna Aldeju, ker je po tej seji organiziral konferenco o interregu in tudi tam bom več povedala o koristi teh sredstev. Govorili ste tudi o prepoznavnosti del, ki jih upravljamo na Irskem, na Severnem Irskem. Škoda je, da ljudje ne vedo, da ni bil Belfast, London ali Dublin, ki bi se zavedali tega, kako zelo pomembni so projekti po desetletjih vojne. Ravno Brusel je bil tisti, ki je poskrbel za te mirovne programe. Pomembno je, da se državljani zavedajo, da smo mi poskrbeli za to, da smo združili skupnosti. In da ti projekti ostanejo na evropskem zemljevidu. Veliko krat eh, govorim v Frankfurtu na, in tudi druge, kjer, eh, so, eh, kjer je veliko ljudi umrlo v vojni in um, sedaj ljudje lahko delajo čez mejo, ne morejo uh, razumeti oziroma si predstavljati, kako je bilo v času železne zavese. In glede nove uredbe, kot veste, moja služba sedaj pripravlja novo zakonodajno besedilo. Ravno, ta, ravno kar potekajo notranji pogovori, o možnostih in prednostih. Lahko vam samo povem, da odločitve še nismo sprejeli. Ko bomo sprejeli odločitev glede časovnice in tudi glede vsebine, vam bomo to seveda takoj sporočili. Glede komunikacije lahko vam povem, da je skupno upravljanje tudi skupna odgovornost. Kot sem že povedala v izjavi, mislim, da bi države članice lahko storile več glede tega, da podarjajo, kako uporabljamo evropska sredstva. Imamo komunikacijski akcijski načrt, ki ga tudi izvajamo v tesnem sodelovanju s službami DigiCom, z lokalnimi omrežji, s predstavniki Evropske komisije, s Europe Directom in tudi z drugimi partnerji, kot je For Network. Vendar pa imam občutek, da nacionalne in lokalne oblasti in organi niso vedno najbolj pripravljeni na to, da nam pomagajo pri razširjenju o, s, kampanj za osveščanje o naši dodani vrednosti. Potem imamo še načrte za leta 2018 in kampanjo korporacijske kampanje Invest EU. Mislim, da lahko storimo veliko glede strateškega korporativnega pristopa. Mi skušamo doseči čim večjo stroškovno učinkovitost. Kot sem že dejala, javno mnenjske raziskave kažejo, da lahko storimo še več, še posebej v državah članicah. Seveda ne želim kriviti držav članic, vendar pa mislim, da ne moremo vsega storiti tukaj iz Brusla. Seveda ne poznamo vseh projektov, ki potekajo v regijah Omnibus, finančna uredba. Če odkrito povem, sem malce razočarana zaradi tega, ker sem upala, da bo ta uredba stopila v veljavo dosti prej. Skušali smo namreč olajšati življenje upravičenecem in koristnikom. Kot veste, smo že prvi mesec mojega mandata ustanovili skupino na visoki ravni za poenostavitev. Uvedli smo veliko pomembnih zadev, kot je poenostavljena opcija stroškov. S tem bi olajšali življenje upravičencev že pred enim letom, če bi omnibus bil sprejet. Seveda vem, mm, da je to sedaj v pravni preučitvi in upam, da bomo dobili odgovor do konca maja in da bo 1. januarja uredba stopila v veljavo. To bo namreč tudi omogočilo sinergije in spajanje, pomagalo bo državam članicam pri integraciji imigrantov se opravičujem, vendar pa upam, da bo resnično lahko stopila veljavo maja. In še države članice, ki želijo prispevati po teh znakih iz močnih držav, upam, da jim bodo sledile tudi druge države. Prejšnji teden sem bila s komisarjem Oettingerjem na odboru regiji tam je pozval člane odbora regij, da sodelujejo z vladami in to lahko storim tudi sama. Lahko samo pohvalim države članice, ki so že dejale, da želijo um, več prispevati, nekatere to želijo storiti dolo pod določenimi pogoji, druge brez. Vendar pa mislim, da je pomembno, da večina držav članic želi prispevati več. Upam, da bodo še preostale države članice razumele, tako kot je dejal gospod Buda, da, je, da gre za situacijo, kjer veliko pridobijo vsi in še integriran pristop eh, za kohezijsko politiko. In pomembno je, da imamo tukaj določene varovalke in še koncentracija, tematska koncentracija gospod Vandenburg je zastavil vprašanje glede tega. Imamo pravni okvir za obdobje 2014-2020, kjer smo opredelili ključna področja, s katerimi lahko znatno prispevamo k doseganju ciljev Evropske unije. Zato smo tukaj podarili predvsem usmerjenost v rezultate, zato da resnično lahko vidimo učinek na terenu. Pomembno je, da ohranimo to načelo, da to ostane jasno in da postane enostavnejše za izvajanje. Lahko mogoče eh, zmanjšamo te tematske cilje ali se osredotočimo na evropske prioritete za nekatere regije. To so možnosti, ki jih še analiziramo. Kot sem že dejala, tukaj nismo sprejeli nobene odločitve do sedaj. Še Konstance, ki je zastavila vprašanje glede omnibusa, gospod Tomašič, glede sinergije. Sinergije so ključnega pomena v času, kjer si želimo doseči čim večji učinek na terenu z vsemi inštrumenti, ki jih imamo. Zato mislim, da je to, kar ste dejali, zelo pomembno. Gospod Mildeborg mi je zastavil veliko pomembnih vprašanj o tematskih koncentracijah, o svežih sredstvih in zato potrebujemo tudi določeno čiščenje in tudi več doslednosti v našem proračunu. Prizadevati si moramo za proračun, kjer eh, inštrumenti in politike vzajemno spodbujajo druge in kjer odpravljamo podvajevanje, kjer odpravljamo silose in kot veste, moramo biti odkrite. Videli smo različna pravila za enake stroške. Naprimer, če želite zaprositi za obzorje 2020, nimate veliko pogojev, če pa z istim programom želite zaprositi za kohezijska sredstva, imate veliko pravil za kmetijstvo, naprimer, če želite široko pasovno omrežje, je to kmetijski politiki zelo enostavno, če pa želite sredstva iz kohezijske politike, pa je to zelo zapleteno. Zato mislim, da imamo preveč inštrumentov. Zato je zelo pomembno, da integriramo te inštrumente za mesta, regije in države članice, ko gre za poenostavitev, sem za radikalno poenostavitev regionalne politike. Vidim veliko kompleksnost v bogatih in revnih državah, ki je včasih prava nočna mora za upravičence. Zelo sem žalostna, ko vidim še posebej mlade, ki dvignejo roke in ne želijo zaprositi za sredstva zaradi prevelike zapletenosti. Videli bomo, kako lahko zagotovimo enaka pravila in da dobimo določen svežen enakih pravil. Če se osredotočimo, lahko dosežemo večji učinek. Zastavili ste mi vprašanje glede vladavine prava, To je odprto vprašanje, zelo dobro ga poznate. Razpravljali bomo o tem, s kakšnim mehanizmom se ga lahko lotimo. Do sedaj nismo bili pripravljeni, do sedaj smo imeli vnaprejšno pogojevanje v zvezi z okoljem, gospodarstvom in socialnim okoljem. Sedaj pa smo ugotovili, da moramo spomniti nekatere države članice na to, da ko živijo v družini, nimajo samo pravic, ampak tudi dožnosti in tudi odgovornosti. Zaenkrat še ne vem, kakšen bo ta pogoj. Vem, da ga zahtevamo. Vem, da o tem poteka razprave v kolegiju. Edino, kar lahko povem, je, da po mojem mnenju eh, bi moralo to veljati ne samo za kohezijsko politiko, ampak bi moralo to veljati horizontalno. Če bomo nekaj uvedli, bomo to uvedli povsod. Ne vem, zakaj tega pogoja ni za obzorje 2020 ali za inštrument za povezovanje Evrope, ne za kmetijstvo, ne vem, zakaj bi to moralo velja, veljati samo za kohezijsko politiko. To ni pravično. Na začetku sem dobila odtis. Ko sem sodelovala v odboru Deve v osemletnem mandatu v Evropskem parlamentu smo vedno govorili o sankcijah za vlade, ki ne ravnajo prav. In vedno smo dejali, da ne smemo kaznovati državljanov zaradi dejanj vlade. Vendar pa to seveda ni v mojih rokah. Mislim, da se lahko še vrnemo na to vprašanje po izmenjavi mnen v komisiji. In tudi svet bo to obravnaval na naslednji seji. Obstajajo tudi drugi pogoji, kot naprimer to, kar je dejala Merklova o migracijah. Ne kot sankcije, ampak kot spodbude za to, da bi namenili več sredstev tistim regijam, ki želijo prijeti imigrante. Tudi predsednik Francije Macron je govoril o pogojevanju v povezavi s socialnim dumpingom. Med vsemi temi predlogi, ki jih imamo pred seboj v tej fazi, bomo videli, kaj lahko sprejmemo in kaj bo bi potrdila države članice in tudi komisija. Dobro, ostane prvo vprašanje, pa mislim, da sem že odgovorila. Vprašali ste v zvezi z zadnjim sporočilom, če moji kolegi eh, podpirajo regionalno politiko. Veste, da imamo različna mnenja. Ko je sporočilo oblikovano, ga vsi podpremo. V zadnjem sporočilu je regionalna politika eh, predla, eh, pre, predočena kot eh, edini način, kako premostiti razlike med regijami in to pomeni, da komisija prepoznava kohezijsko politiko kot glavno nosilko ustvarjanja delovnih mest in premostitve teh razlik o tem govorimo že leta in leta, o reformi kohezijske politike v smislu velike učinkovitosti, poenostavitve, dodane vrednosti, prožnosti in prav tako mora biti kohezijska politika bolj usmerjena v rezultate. Mislim, da smo skupaj z odborom regij veliko pomembnih korakov že naredili v pravo smer. In eh, če pričakujemo, da bo nov proračun eh, odgovarjal na izzive vseh, eh, na vse te izzive od varnosti, obrambe, socialne kohezije, socialnega vključevanja, delovnih mest in tako dalje, potrebujemo več kohezije in ne manj. In zato je pomembno, da začnemo z našimi potrebami in na to. Um, ugotovimo, kakšne so naše ambicije. Komisar Oettinger govori o 1,1 odstotku, Evropski parlament o 1,3 eh, odstotkih. In uh, videli bomo pač, kakšen ta odstotek na koncu bo. V vsakem primeru mislim, da bomo eh, imeli dovolj sredstev, da bomo uh, ohranili uh, to, kar je bilo že doseženo v okviru kohezijske politike in tudi, da bomo lahko eh, še naprej izvajali naše politike. Gospod Omar, že eh, strinjam se z vami, potrebujemo bolj vzdržne politike, zlasti v teh eh, časih, ko se dogaja predvsej nepričakovanih stvari. Evropski parlament mi je zelo pomagal, zlasti odbor regij in zato se vam zahvaljujem glede možnih eh, scenarijev. Mislim in upam, eh, da so se nekatere eh, države zavedle, kaj vse to pomeni. Najbolj oddaljene regije bodo za nas zelo pomembne. Veste, da uh, predsednik Juncker temu polaga tudi predsej eh, pozornosti in tudi z eh, eh, predsednikom Macronom sem bila v francoski Gvijani in na otoku Guadeloupe, Reunion in tako dalje. Videla sem, eh, kakšne so tam razmere, da tam vlada revščina, te regije potrebujejo dodatna sredstva in mislim, da smo z zadnjim sporočilom tudi rešili precej eh, problemov, eh, ki prizadevajo te regije, zlasti pri nekaterih proizvodih, naprimer sladkor, banane in tako dalje. Z naše strani. bomo vedno zelo naklonjeni tem eh, oddaljenim regijam. Gospod eh, Rope je govoril o um, teh indikatorjih, um, brutonacionalni uh, eh, dohodek na uh, prebivalca. Pri tem je zelo pomembno, da uh, ponovno ocenimo uh, uporabo različnih oblik financiranja, moramo biti bolj učinkoviti in uh, strinjam se s tem, da so na koncu vse eh, države neto koristnice in eh, ta eh, kazalnik ni vedno najprimernejši. Doslej je bil to edini kazalnik, ki je bil sprejet ampak eh, mislim, da mora eh, to odražati tudi eh, različne druge vidike. Naj dam primer Bruslja, ki je bogata regija, kljub temu pa ima določene, določene območja, ki, kjer vlada revščina. Potrebujemo kazalnike, ki bodo bolj jasno kazali na regionalni razvoj in tudi socialne eh, razlike, ki obstajajo eh, poleg eh, obstoječega kazalnika pač BDP-ja na prebivalca. Bomo videli, kako bomo uspeli. Glede lokalnih oblasti in njihovega sodelovanja, Tu delujemo na načelu partnerstev, eh, civilna družba, eh, lokalne in regionalne eh, uprave so vključene, morda to ne velja za vse države članice, ampak mi si zato prizadevamo, želimo, da bodo lokalne in regionalne oblasti vključene v nacionalni proces odločanja in pa tudi v evropski proces odločanja želeli bi, da se vsa ta eh, načela v celoti uporabljajo. Podpiramo eh, regije, spodbujamo regije in eh, želimo tudi delati na strategijah, ki bodo vključevale ne samo lokalne oblasti, temveč tudi poslovneže, univerze, nevladne organizacije. Seveda ne bodo vse regije eh, Silikonske doline, ampak eh, mislim, da lahko delamo na vseh regijah. Zavedam se pa tudi tega, da v nekaterih državah, zlasti v severnih državah, so ta partnerstva že tradicionalna, medtem ko v drugih državah pa moramo še delati na mentaliteti. Vemo, da ko je župan izvoljen, pogosto velja, da ve vse in da ne potrebuje nobenih partnerjev. Gospoda Mato, to, kar ste vi povedali, se mi zdi zelo pomembno v zvezi z različnimi scenariji. Res mislim, da sem na nek način že odgovorila na vaše vprašanje nisem eh, še spregovorila o tej rezervi. Odgovarjam na vprašanje gospeda Mato. Gospod Van Nisteroj, vem, da je to vaša tema, ampak tokrat o njej niste govorili. No, to ni obvezno. To je prostovoljno, države članice se prostovoljno odločijo za to, da sodelujo ali ne na to glede eh, regij v tranziciji. To eh, velja, to drži, eh, to idejo smo uvedli pred kakšnim tednom. Izbrali smo pilotne projekte za industrijske regije in na to bomo videli na podlagi rezultatov, kako to lahko razširimo tudi na druge regije. No, prav imate glede regij v tranziciji, to bomo storili in ko bomo imeli rezultate, bomo videli, kako lahko to še razširimo. Prav tako bomo imeli tudi um, platformo za tiste regije, kjer bodo rudniki zaprti. Z komisarjem Ševčovičem delava tudi na uh, izboru pilotnih projektov. te projekte smo uh, naredili leta 1975 v Walesu, Dereka ni več tu in takrat je bilo govora o solidarnosti, ko so uh, zaprli rudnike v Walesu. Združeno kraljestvo je uh, takrat reklo, da ne bo uh, prišlo v uh, svet uh, v uh, Parizu, če te solidarnosti ne bo koliko ljudi, eh, ki je glasovalo za Brexit, eh, je koristilo eh, to solidarnost in te evropska, ta evropska finančna sredstva, ki so bila verjetno izplačane njihovim starim očetom. Povsem se strinjam z vami, gospod Word, in tudi z Derekom. V Združenem kraljestvu je bilo veliko narejenega in eh, veseli me, da je Michel Barnier, eh, naš eh, kolega in glavni pogajalec za Brexit, povedal, da bo finančni sporazum verjetno dosežen. Jasno je, da bomo lahko nadaljevali z projekti, eh, ki so v teku eh, v Združenem kraljestvu. Imamo podzemno železnico v Cardiffu in tudi druge velike in majhne projekte. Sedaj se zdi eh, skoraj Eh, že jasno, da bo Združeno kraljestvo do leta 2023 eh, plačalo svoje eh, zaveze. Tu ne gre za kazen, tu gre za obveznost, ki jo je Združeno kraljestvo prevzelo za to programsko obdobje. Nimam več časa, mislim, da. Ja, ni več časa. Mhm. gospoda, Bres, gospoda Bresova ni. Strinjam se, eh, da je poenostavitev pomembna. Dobro že veste, da po mojem mnenju eh, socialni sklad mora ostati znotraj kohezijske politike. Kohezijska politika je namreč zelo pripomogla tudi k socialni koheziji in zato mora ta. Ta dva instrumenta ostati skupaj. Glede uh, implementacije, gospod Bogovič. Um, To bo naš najmočnejši argument, ko se bomo borili za proračun, eh, da bomo pokazali, da lahko črpamo sredstva, eh, ki so namenjena državam članicam. Naj vam povem, da eh, stopnja črpanja, poprečna stopnja črpanja predstavlja 53 odstotkov, skoraj 55 odstotkov to velja za kohezijsko politiko skoraj 200 milijard eh, evrov eh, je bilo namenjenih 700 eh, tisočim konkretnim projektom. To so številke iz meseca januarja. Ni velike razlike z lanskim letom, to isto obdobje, ampak naj povem, da je hitrost pomembna, gospod Novakov, strinjam se z vami. spominjam se samo bolgarske televizije. To so bile novice od 8 do 9, ker eh, vem, da je bila neka uh, televizijska igra vedno v tem času predvajana. Kako se je reklo? Ja, treba je biti hiter. Hvala. Hitrost eh, nam omogoča, da državljani lahko zaupajo v naše politike. In to, kar je gospod Bogovič povedal v zvezi z mestno agendo, je prav tako pomembno. Res sem prepričana, da potrebujemo tudi povezavo med eh, mesti in podeželjem. V Franciji je to eh, zelo pomembno in tudi v Nemčiji, ko govorim s predsedniki zvezdnih držav, v Nemčiji in ko se ti sestanejo eh, v Berlinu v mesecu maju. Eh, vem, da bo eh, letos ta konferenca namenjena tudi povezovanju med mesti in podeželjem. To je zelo pomembno. 70 odstotkov prebivalstva živi v mestih in eh, v mestih imamo veliko težav, ampak eh, če ne bomo pozorni tudi na to, kar se dogaja eh, na podeželju, potem bo razkol med mesti in podeželjem vedno večji. In zato močno pozdravljam tudi to konferenco v Berlinu. Gospod Papadakis. Omenili ste to kolektivno pogodbo. Prvič, to ni v moji pristojnosti in drugič je to del uh, nacionalne zakonodaje v Grčiji in uh, v kohezijski politiki to tudi ni predvideno v zakonodaji, ki jo ureja. Veste, da uh, delamo vse, kar se da. Ve, veste tudi, da smo se borili za Grčijo. To je edina država, ki je v zadnjem obdobju prejela 100 odstotkov vsega financiranja. Grčija je eh, naš skupni uspeh v tem mandatu. Uporabili smo vse izjeme za izjemne situacije, zato da smo pokazali Grčiji, da ji stojimo ob strani, v, ko nas je potrebovala. Grčija se pogaja tudi z drugimi mednarodnimi institucijami, tega ne morem komentirati, ampak kar se tiče komisije in parlamenta, smo vedno delali eh, skupaj. Eh, za to, da smo pomagali Grčiji. Hvala lepa vam vsem. Glede Romov, eh, zelo veliko delamo na tem področju v okviru socialnega sklada zlasti. In eh, vključevanje Romov je zelo pomemben del kohezijske politike ampak naši napori niso usmerjeni v eh, ljudi, ki imajo to ali ono državljanstvo oziroma etnično pripadnost, temveč eh, so eh, naše sredstva namenjena najbolj ranljivim populacijam. Tu se osredotočamo zlasti na infrastrukturo, na zdravje, na storitve, na izobraževanje, zlasti osnovno izobraževanje. Uh, v regijah, eh, kjer živijo. In lahko povem, da ko sem eh, bila v odboru Deve, v odboru za zaposlovanje, smo o tem tudi govorili. Treba je razmisliti o tem, kaj je najbolj korisno. Osem let eh, že gledam, kako vsako leto znova pripravljamo strategijo, ampak dejansko pa nismo zabeležili ne vem kakšnega napredka. Uh, Treba je še razpravljati o tem, kako lahko te skupnosti tudi vključimo, zato da bodo eh, zabeležili napredek. Ne gre namreč samo za eh, sredstva, gre tudi za mentalitete in eh, skupaj z vsemi političnimi skupinami smo v zadnjem mandatu tudi uh, organizirali misijo v Italijo, pogledali smo se, kako so vključeni in um, kar precej izkušenj imamo na tem področju. Če želite, lahko tudi uh, te izmenjamo uh, bilateralno. Gospod Buda. sama sem zadnja oseba na svetu, ki jo morate prepričati v pomembnost eh, kohezijske politike. Moramo še naprej um, se prizadevati za to, da bo kohezijska politika ostala. Eh, ta je ustvarila ogromno delovnih mest in to tudi drži v njo skupaj. In po mojem mnenju, sama kot komisarka, vi kot poslanci, politiki, vsi eh, moramo vzpostaviti eh, dvostranski dialog z našimi partnerji, eh, zlasti s tistimi, ki so še vedno zadržani. Kohezijska politika je tudi ta Eh, človeški obraz eh, Evropske unije in če izgubimo eh, to razsežnost, to je naša edina povezava z predsedniki regij, z lokalnimi oblastmi. Če to izgubimo, potem bomo izgubili zaupanje v evropski projekt. Zato se moramo boriti in vidim vas kot partnerje, popolnoma se za nas, zanesem na vas in moja vrata so vam vedno odprta zlasti v tem času, kaj ti imamo še mesec in pol, potem pa boste vi in pa eh, svet kot eh, so zakonodajalec o tem odločali. Ampak v tem eh, mesecu, ki ga imam še na voljo, bom naredila vse, kar je v moji moči. Pogovarjala se bom z drugimi komisarji, z drugimi službami, zato da bomo zagotovili da ne bo prišlo do nobenih brutalnih eh, rezov v ta proračun. Eh, predsednik Juncker je to že povedal, eh, da ne želi brutalnih rezov, želim pa ugotoviti, kaj je njegova definicija brutalnosti. Hvala lepa, komisarka, to je zelo zanimiva razprava. Zahvaljujem se tudi tolmačem, da so ostali z nami malce dlje. In zanima me, če eh, sprejemate odločitve koordinatorjev, sprejeli ste zapisnik, komentarjev ni, dobro, potem je to sprejeto in še zadnje, na kar bi vas želila spomniti, je, da se bomo zopet sestali 25. aprila eh, popovdne in 26. aprila dopovdne. Hvala lepa, hvala komisarki, s tem zaključujem se. Thank you.